Mes chers collègues, Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Pred nami je kar dolg in natrpan dan. Preden začnemo, prosim tišina. bi rad povedal, da je kolega iz našega odbora žal umrl. Naš odbor je zelo prizadet na splošno to leto. Najprej je umrl kolega Portaž in pred dvema dnevoma je umrl še nastiljeni kolega Žiri Havel. Žiri Havel je bil star 54 let, bil je češki član socialistov in demokratov bil je predsednik češke delegacije v svoji skupini. Bi tudi podpredsednik delegacije za odnose med EU z nekdanjo Jugoslavijsko republiko Makedonijo. Prav tako pa tudi član našega odbora ter odbora za proračunski nadzor. No, nažalost je bil res hudo bolan in po več letih bolezni je premenil prav zaradi te bolezni večkrat ni mogel prisostovati na naših srečanjih. In sedaj prosim za minuto tišine. We were all very sad to receive the news a few days ago that that Ja. Jurij Havel je umrl prejšnji teden. Eh, zaradi svoje bolezni ni mogel leteti, zato tudi ni mogel priti na srečanje v Bruslju, ampak vedno bil pa prisoten v Štrasburu. Zadnji sem ga srečal v Štrasburu, bil res zelo bolan, no, ampak še vedno smo takrat imeli nekaj upanja. No, nažalost, potem se pač ni išlo. Bil je zelo priznan ekonomist, bil je tudi nekdani mm, minister za gospodarstvo v Češki republiki, igral zelo pomembno vlogo v Češki republiki med uh, tranzicijo z komunizma na kapitalizem. Prav tako je imel. V, velike ambicije, da bi igral pomembno vlogo tudi v Evropskem parlamentu, no, ampak zaradi bolezni ni mogel prisostovati na naših srečanjih in ni mogel odigrati svoje vloge. V naši skupini je bil zelo pomemben, imel veliko znanja o gospodarstvu, se skozi zelo sodeloval tudi pri reševanju finančne krize ter tudi pri finančni uredbi. Imel je velike ambicije in zelo dobro je bil seznanjen z vsemi gospodarskimi vprašanji. Vsi ga bomo pogrešali in seveda izrekamo sožalje um, njegovim um, družinskim članom in prijateljem. Hvala, Geran. Seveda se vsi pridružujemo tem želim sožalja in vsi izrekamo sožalje družinskim članom in pa prijateljem. No in sedaj pa res um, minuta tišine v spominu gospodu Žirju Havelu. J'ai une autre annonce à faire qui est. No, bolj pozitivno obvestilo tokrat. Danes naprej imamo novega člana, Nilsa Torvalca, ki bo zamenjal prejšnjega kolega Karla Agluna, ki postal minister za obrambo na Finskem. Gospod Torval, dobrodošli, dragi kolega. Že prej sva se srečala. Lang Lund je koordinatorka um, skupine ALDE. Bila je tudi ministrica za obrambo. No in sedaj mu seveda želimo veliko uspeha. na novem položaju. pa še nekaj, nekdani podpredsednik Još Lajn, imel težave s srcem, ni nič hujšega, ampak je pa v bolnišnici in ne more priti na naše srečanje. Mu bom želel v imenu nas vseh čimprejšnje okrevanje. No, leto 2012 je očitno precej čudno leto um, sedaj bo se zima podaljšala do 31. decembra in to bo seveda vplivalo našo moralo pri delu, ampak vseeno, vseeno bomo poskušali biti čim bolj optimistični, čim bolj dinamični. Točka ena, sprejetje dnevnega reda. Če se strinjate, smo sprejeli dnevni red. Nekatere točke na dnevnem redu bomo preložili. No, torej sporočila predsednika, to smo že opravili, um, ne bi šel še enkrat na to. In kot pravadi, se srečno prenaša po spletu. potem sprejeti zapisnika se 10. maja. E, to moramo preložiti, zato ker zaenkrat še nimamo tega zapisnika na voljo. Ampak zapisnik z 30. maja pa je na voljo in če se strinjate, ga bomo potem po koncu srečanja potrdili. Popovdne ob treh se bomo srečali s trojko predsednikov eh, decentraliziranih izvršnih agencij EU. To je vsakoletno srečanje. Predstavniki trojke so bili že tukaj v tej dvorani, enako je tudi za predstavnike drugih agencij. No, proračunska vprašanja so še posebno pomembna za agencije v tem trenutku in zato jih seveda pozdravljam popovdne pa bomo izmenjali mnenja v zvezi z agencijami. Sedaj pa predlagam, da gremo na šesto točko na dnevnem redu. Potem pa še nekaj besed o peti točki. Šesta točka splošni proračun EU za 2013. In pa rezultati triloga z 9. julija. Trilog je potekal 9. julija. Ta trilog je potekal po obravnavi in okvirnem glasovanju odbora za proračun v svetu. In pa pred glasovanjem v Koreperju glede predloga proračuna 2014. Včeraj zjutraj. In meni so se te okoliščine tam eh, zdele precej čudne. No, ampak preden vam povem svoje osebno stališče, bi pa rad eh, povabil poročevalca Giovanja Lavio in pa Direka Vona, da predstavita ta trialog. Giovanni najprej. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik trilog, ki je potekal ta teden 9. julija, se je začel za neke vrste stigmatizacijo z naše strani. Izpostavili smo namreč zaostanek v tem postopku v svetu. Svet namreč nima polnopravnega pogajalskega mandata. Mi pa imamo zelo jasen pogajalski mandat, ki izhaja iz odločitve odbora za proračun in ki temelji eh, tudi na glasovanju v okviru plenarnega zasedanja 540 glasov za, naj povdarim. Po drugi strani pa je svet eh, opravil le tehnično branje, ni pa bila sprejeta odločitev v Koreperju ali pa v svetu za splašne zadeve. Prisotnost sveta na trialogu eh, je torej bila brezpredmetna, kajti niso imeli pogajalskega mandata. Kljub temu smo izpostavili prednostne naloge ki izhajajo iz našega pogajalskega mandata. Poleg tega pa smo izpostavili tudi, da ravnanje sveta ni v skladu z rezultati usklajevalnega postopka iz lanskega leta. Odločili smo se za nadzor nad plačili, kot se najbrž spomnite, vendar tega ni bilo moč izvesti kajti pri sestanku na temo plačil eh, je bila prisotna le Evropska komisija, medtem ko dansko predsedstvo ni želelo sodelovati v imenu sveta. Torej, bi lahko bili predpogoji za letošnji usklajevalni postopek precej drugačni. branje, ki je bilo izvedeno v svetu na, stran, na ravni kombuta in ki ga je včeraj potrdil Koreper. je določilo, da naj bi omejili zvišanje plačil na 2,79 odstotka v primerjavi z letom 2011. Kar pa zadeva prevzem obveznosti, naj bi bilo to zvišanje sredstva omejeno na 1,27 odstotka. Glede na mandat parlamenta, lahko rečem, da je ta predlog povsem nezadovoljiv. Na ta način namreč ne bomo mogli izvesti prednostnih nalog Evropske unije in pa parlamenta. Večkrat v teku trialoga v okviru mojih prispevkov in v okviru prispevkov gospoda Lamasurja smo izpostavili da je potrebno poskrbeti za doslednost glede na vrh sveta 28. in 29. junija in glede na odločitve kombunta. 28. in 29. junija je svet dejal v svojih zaključkih, da potrebujemo za izhod iz krize več Evrope. To pomeni, da potrebujemo tudi močan evropski proračun za razvoj in pa rast. V zaključkih je zapisano, da bodo na voljo sredstva za rast. V skladu z tem pa nikakor niso zaključki Kombunta in eh, pa včerajšnja odločitev Koreperja. Kaj ti te zaveze za rast in razvoj se ne odražajo v določenih sredstvih za prevzem obveznosti in pa v plačilih. Torej, obstaja nedoslednost. Branje, ki ga je upravil Kombont, je tudi v nasprotju z filozofijo sveta. Naj večje znižanje sredstev je predlagano ravno v razdelku 1a, kjer gre za konkurenčnost, razvoj, potem v 1b, kjer gre za kohezijsko politiko, deloma tudi eh, v drugem razdelku in pa v četrtem, ko gre za sosedsko politiko. parlament je bil razmeroma presenečen, kajti mi smo se osredotočali na svoje prednostne naloge, hkrati pa smo upoštevali tudi prednostne naloge svete, sveta in razvoj in rast naj bi bila v središču agende za leto 2013. Ampak ravno na tistih področjih, kjer naj bi se osredotočali na rast in razvoj, je prišlo do znižanja sredstev. Predsednikom Lovesurjem sva podala sporočilo za javnost, izpostavila sva to nedoslednost, neskladnost in povdarila, da so potrebe zagotovo povsem drugačne od trenutnega predloga sveta. V naslednjih mesecih nas torej čaka veliko dela, najprej pa potrebujemo veliko pojasnil. če so prednostne naloge iste, ko so bile izražene na najvišji ravni sveta, potem uh, mora to imeti posledice tudi za proračun. Vendar v tem trenutku temu ni tako. Koreper je včeraj potrdil predlog odbora za proračun sveta z tremi glasovi proti. Tri neto plačnice so nasprotovale. Namreč Združeno kraljestvo, Nizozemska in pa Švedska. Ena država se je vzdržala, namreč Avstrija. Bilo pa je podanih tudi nekaj notranjih izjav. ki bodo posredovane tudi javnosti po svetu za splošne zadeve. Takšna je torej situacija v svetu, njihovo stališče ni jasno. Lahko bi celotno dogajanje označili kot neke vrste šizofrenijo, kajti v svetu sploh ne razumejo, da mora obstajati povezava med vrhom sveta, med vrhunskim srečanjem in pa med odločitvami kombunta. In trenutno temu ni tako. V naslednjih dneh bodo potekale nadaljne razprave in upam, da bo prišlo do spremembe stališča še pred svetom za splašne zadeve. Jasno pa je, da je svet v okviru trialoga 9. julija izrazil svojo pripravljenost, da sodeluje eh, pri nadaljnem srečanju na temu plačil. Torej, tokrat bo svet sodeloval pri tem srečanju in to je ključnega pomena, če želimo imeti skupno izhodišče za usklajevalni postopek. Po drugi strani pa imamo tudi pisno skupno izjavo na to temo, kako bo ta udejanjenja, pa bomo videli v naslednjih dneh. Hvala, Giovanni, ste pa Derek. Yeah, ja, uh, you, be... Hvala lepa, predsednik, bom kratek. Gospod Labija je že predstavil splošno stoličen, to zelo dobro. Tudi sam sem bil na trialogu, da bi pročeval druge razdelke, um, predvsem razdelek 5 ta dialog je bil res zanimivo voden, bi rekel. Po srečeno, imamo sedaj um, boljš, boljšo idejo o tem, kako svet razmišlja o administrativnem proračunu institucij. Sedaj želijo, da bodo vse institucije razen parlamenta zamrznile svoje proračune za leto 2013 no, sedaj imamo ta džentlmenski sporazum um, z njimi, tako da se niso dotiknili našega proračuna, ampak glede drugih institucij pa predlagajo zamrznitev glede administrativnega proračuna za leto 2013. V bistvu naj bi znižali um, povišanje v petem razdelku iz začetnega 3,2 odstotka, kar, kar predlaga komisija, na 1,47 odstotka. Ampak svet pa ni um, um, vključil še 1,7 odstotnega povišanja plač, ker je to trenutno pred sodiščem, ampak glede na prejšnje izkušnje bodo gotovo pred tem izgubili, zato predsednik bo morali gotovo na koncu um, morali um, sprejeti teh 1,7 odstotka. Na koncu bodo morali um, vse, vsake primer sprejeti teh 1,7 odstotka, pa čeprav se sedaj temu upirajo. Potem še glede drugih razdelkov. Vsako institucijo moramo ponavljati posebej Zato je bilo napačno, da um, nasplošno zamrznemo vse za vse institucije. Vsaka institucija pač različna, ima različne potrebe. Nekatere institucije so upravičene do um, zvišanja, druge ne. Nasplošno pa mislimo, da je bilo dobro, da pogledamo vsako posamečno institucijo posebej in um, zato smo tudi zauzemali kot naš odbor za proračun. Hvala lepa, Saladon Gariga. Gracias, eh, Jo eh, creo que estas declaraciones... Hvala lepa, predsednik. Izjave sveta v tako zgodni fazi proračunske razprave, že julija, niso ravno boljše. Torej, ne želijo povišeno plačil za več kot 2,71 odstotka, pravijo, ampak to je napačno, kajti ne vem, če je to tako potem bolje, da se kar tako njihovo pogajati in da bomo potem samo podaljšali um, proračun z leta 2012, da se sploh njihovo pogajati v 2013, če je to tako. To je res slaba strategija sveta, to je v bistvu strategija blokiranja, kot je prepovedal poročevalec to spodbija naše dogovore in tudi do nasprotju s tistim, kar se je Evropski svet dogovoril 29. junija. Glede na okoliščine, najbolje, kar lahko storimo, je to, da ne uh, pripoznamo teh izjav sveta. Najbolje, da nadrujimo pri svoji prejšnji taktiki, namreč, da zahtijamo bolj izčrpne informacije od komisije in sveta, sploh sveta. treba je izvedeti, kaj dejansko kombut meni, kaj bodo posledice tega, da se poviša plačila samo za 2,19 odstotka in kako bo to vplivalo še na proračunske um, postavke, ki so tudi prioritete za svet. Te postavke je treba ustrezno financirati, tako da bi tudi uveljavili pakt za rast, ki je bil dogovorjen. Pa še nekaj to, kar sem povedal, je bistveno od pri našem starišču. Potem septembra imamo še dodatno srečanje s svetom in takrat moramo doseči dogovor, kajti če ne, ne bo nobenega napredka pri usklevanju postopku novembra. Septembra moramo doseči napredek. Prav tako nekatere delegacije v svetu očitno meni, da bo treba res precej rezati proračun, ki je bil dogovoren v zadnjih eh, treh mesecih leta. Te um, države ne želijo um, iti preko 2,19 odstotnega zvišanja. Že predlog komisije po njihovem mnenju vključuje zadosti veliko zvišanja glede sredstev v proračunu. Prav tako moramo izvedeti več informacij od komisije, več podrobnih um, informacij od komisije, glede kaj, kaj predlagajo do konca leta. Te informacije potrebujemo, tako da bomo dosegli dogovor uh, pri svetu glede um, plačil, kar bi moralo presegati 2,79 odstotka. To bi bilo še vedno nekako v skladu s tistim, kar predlaga tudi komisija. bilo bi dobro, če bi um, komisija podala več informacij glede tega zvišanja. Če bo to tako, potem bomo dosegli um, dogovor. Hilda Trupe. Hvala lepa, hvala predsedniki, hvala lepa objema poročevalcema. Tisto, kar se daj predlaga svet, ni nepričakovano, no ampak je pa res zelo slabo. Zato se oponoma strinjam s tistim, kar ste povedala poročevalcem in pa Salvador še posebno, če primeraš številke, torej zvišene plačil za 2,7 odstotka in pa s tistim, kar predlaga komisija, 6,8 odstotno zvišanje. V politični razpravi na javni ravni je 6,8 odstotka veliko, ja, ampak če pa to primerjamo s tistim, kar sedaj um, napovedujo države članice komisiji, kar želijo države, potem je to v bistvu še vedno precej skromen, previden pristop komisije. Prav zato sem želel pravičiti to povišanje, ki ga je predlagala komisija in ga podpreti. Sedaj vidimo zelo tradicionalen politični pristop sveta. Svet želi um, znižati postavko 1a, ko gre za politiko za rast, za vključujočo rast, za večjo konkurenčnost. In to bo seveda škodovalo tistemu, kar želimo doseči tudi na politični ravni. To je zelo čudna politična situacija, bi rekla. Salvador je rekel takole. Če ne bo napredka, sedaj potem tudi ne bo na koncu dogovora glede proračuna 2013. Ja, se strinjam s tem, ampak mislim pa, da moramo iti še dlje. Kajti jeseni, pa potem zgodaj po zimi, se bomo pogajali o proračunu 2013, eh, skupaj pa tudi s, eh, o večletnem finančnem okviru 2014-2020 strateško gledano, je zato jasno, da moramo povezati in združiti oba politična izziva. Kajti, če bomo dosegli slab rezultat pri proračunu 2013 in če bomo to sprejeli, potem bomo tudi zelo slabi situaciji glede pogajanj o novem MFF-ju. Številke, ki jih želimo pri proračunu 2013 um, in pa stališče um, s 500 uh, glasovi na plenarnem zasedanju, Eh, torej plus 5 odstotkov za proračun 2013. Vse to potem v zelo nevarni situaciji. Če ne bo kakšnega večjega izboljšanja, kot je povedala Salvador na strani sveta, potem moramo biti pripravljeni, da rečemo ne, kajti to je naše odino rodje, da se brimo proti svetu. Moramo obrati mm, jasno in točno stališče. Če to ne bo jasno, če to ne bo tako, potem se ne moramo trdo pogajati. Zato Um, res želim, da kolegi povedo, kaj si mislijo o naši politični strategiji. Prav tako me zanima, kaj misli komisija, kaj ti treba je videti, kakšen bo dejanski učinek um, teh številk, ki jih predlaga svet. No, ampak z našega stališča, kolikor vidimo za enkrat, je nevarno, da bomo precej znižali številke za raziskave in razvoje, naprimer, pa tudi za marsikaj druga, kar se nam zdi trenutno zelo pomembno. No, morda se s eh, tem sicer ne strinjate, ampak lahko bi ohranili pristop sveta glede projekta ITER, ampak potem bi to pomenilo, da znižamo um, plačila za raziskovalne programe. In to ne more biti v našem interesu, če želimo velikopotezno strategijo za prihodnost Evropske unije. Zato mislim, da se moramo res dogovoriti o tem, um, pri čem lahko popustimo, kje ne, kaj je zadosti dobra izboljšava. In če to ni zadosti um, dobra izboljšava, potem pa moramo biti pripravljeni, da rečemo ne. Hvala, Helga. Hvala lepa, predsednik. No, očitno se večina članov v odboru strinja o tem, kakšen rezultat tega triloga. To ni bil produktiven rezultat. Julija, očitno nismo dosegli veliko napredka, kar se je sicer že večkrat zgodilo. No, ampak sedaj vseeno želimo doseči nekakšno soglasje um, o teh izjavah sveta. Najbolj pozitiven rezultat eh, srečanja sveta je bil to, da je svet obljubil, da bomo po poletju še vedno razpravljali o plačilih s komisijo in pa nami. Glede 2,79 odstotka povišanja plačil. To za naš odbor in pa za promet ne bo zadosti. No, svet mora um, jasno sedaj dati karti na mizo in reči, da ne bodo plačali, če je to tako. Če ne bodo dodali tih 5 milijard v plačilih, potem nekateri projekti ne bodo financirani in potem mora svet povedati, če se ne bodo plačali, kaj ne bo potem eh, financirano, ne vem, Erasmus, univerze, raziskave, razvoj, če se ne bodo potem konkretno financirali, če bodo znižali plačila. In potem se moramo tudi odločiti, kakšno strategijo bomo mi obrali. Svet mora povedati takole. V redu, če vi želite samo zvišanje za 2,19 odstotka, potem v redu moramo to jasno porazdeliti. Ali se bo to razpršilo po vseh postavkah ali pa na konkretne postavke, naprimer za kohezijska sredstva. To je seveda potem odvisno tudi od eh, države do države. Nekatere postavke ne bodo dobile sredstvo, ki jih ponavadi dobijo. Sedaj smo res v absurdni situaciji v pogajanjih s svetom, kajti sedaj um, v redu svet je rekel, um, ne bo več kot pa 2,9-stotnega znižanja, ampak kaj pa bodo posledice, tega pa svet ni povedal. Potrebujemo res konkretne informacije o tem. Svet mora povedati, kaj to pomeni. Če bodo ostali pri 2,9 odstotka, v redu, potem se mora pogovoriti o tem, Kje bodo rezali proračun? Ne vem, v kmetijstvu, pri 1A postavki ali kje. Dokler nimamo od sveta teh odgovorov, potem um, v bistvu ne vemo točno, pri čem smo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo je slišati, da uh, so poslanske skupine enotne pri tem stališču ravnanje Evropskega sveta na temo proračuna in pa naša odločitev, da je to institucionalno vprašanje, kažeta, da počasi, ampak zagotovo prihaja eh, do tega, da je v svetu manj evropskega duha. To smo dosegli pri eh, vprašanju Schengena in eh, počasi se to odraža tudi na drugih področjih. Zato je potrebno podati jasno sporočilo. Evropski proračun ne more biti škatlica, ki se jo lahko poljubno polni, prazni in dopolnjuje. Potreben je natančen proračun in oba poročevalca imata mojo popolno podporo. Povsem pravilno se mi zdi tudi to, kar je povedala kolegica Trüppel, potrebno je razmisliti o strategiji. O tem pa moramo razpravljati še eh, v okviru poročevalcev v senci, tako da bo ta strategija tudi utemeljena. Zdi se mi eh, tudi, da gre pri svetu za kratkoročno izgubo spomina. Letos smo namreč videli, kaj se je zgodilo eh, pri uresničevanju prednostnih nalog. Imeli smo omejen eh, proračun, ki ni zadostoval za opravljanje nalog eh, Evropske unije. Če Evropska unija ne bo sposobna upravljati svojih nalog, se bo razdalja med nami in državljani še povečala in eh, s tem bo omajena tudi verodostojnost Evropske unije. Zato nikako ne razumem stališča sveta. In zavedati se moramo tudi, da je Evropski parlament eh, z veliko večino sprejel prednostne naloge in pri teh moramo ustrajati in to mora biti izhodišče za večletni finančni okvir. Ne vem, ali bo možen razumen dialog. Ampak, ko bomo septembra začeli s pogajanji, nam saj ne bodo mogli očitati, da nimamo eh, dobrega, utemeljenega pristopa usmerjenega v prihodnost. Če bo prišlo do neuspeha na določenih eh, področjih in eh, če bo prišlo do znižene sredstev pri prevzemu obveznosti, kjer sredstva prihaja neposredno iz držav članic, potem bo to pač potrebno sprejeti. Ampak vsekakor upam, da se bo ta igrica enkrat končala in da se ne bomo vedno, ko se pogajamo v proračunu, obnašali, kot da smo na tržnici. Aleksandar Hala de Sousa. Obrigada, Sr. Presidente. Tal como os uh, colegas dos outros grupos já aqui disseram... Hvala lepa, kot so že povedali predstavniki drugih skupin. Se tudi nam zdi obžalno vredno, da je svet sprejel takšno stališče glede 2,79 odstotnega zvišena plačila še posebno glede na to, da komisija predlaga 6,8 odstotka več. Žrtve bodo iste kot vedno, programe za zaposlovanje, raziskovalne programe, razvoj in pa drugi podobni projekti. In to se zdi v popolnem nasprotju s tistim, kar je v preteklosti dejal svet, namreč več Evrope. Svet je res smešen. Tudi evropski državljani bodo to uvideli. Po našem mnenju, parlament ne sme sprejeti tega predloga, glede 2,79 odstotkov. To je res neprimerno in to bo potem um, vodilo v dodatna preganja, pa spremembe proračuna poznaje. Če bomo imeli takšno raven plačil, bo to še povečalo težave v prihodnosti. Tukaj se ne smemo delati utvar. Hvala, Alda. Nekaj komentarjev z moje strani. Očitno imamo enotno stališče v našem odboru, se v glavnem vsi strinjamo. Evropski svet, zdaj 28. in 29. junija, je uvedel dva zelo pomembna elementa oziroma je sprijel dve pomembni odločitvi, ki imata posledice na proračun 2013. Kot prvo, Evropski svet je potrdil časovnico, ki si jo želijo za sprejetje naslednjega večletnega finančnega okvira in pa za vse uredbe in pa vse zakonodajne akte, ki jih financira Evropski proračun. To je torej decembr 2012, to je rok. Kaj to pomeni v praksi? Časovnica za pogajanja o proračun 2013 in pa o MFF-ju, se bo križala ena z drugo in jeseni bomo morali ugotoviti, kako to urajati. O tem, kako bomo glasovali o um, eni temi, to bo potem vplivalo tudi na drugo temo. Potem druga odločitev, ki jo je sprejel Evropski svet. Tukaj se navezuje na tisto, kar ste povedali poročevalcem in pa nekateri govorci. Namreč Zelo pomembno je, da je Evropski svet sprejel politično izjavo in sicer z imenom Pakt za rast, Pact Growth. To je nekako protiotež eh, fiskalnemu paktu. Ehm, no, fiskalni pakt je pogodba, eh, pakt za rast pa je politična izjava, torej pravna veljava je različna. In Evropski svet je dejal, da je pripravljen nameniti 130 milijard evrov, dodatnih 130 milijard, za krepitev gospodarske rasti. Potem je tudi nekaj podrobnosti o teh 130 eh, milijardah. Namreč, da je treba nameniti dodatna sredstva za raziskave, inovativnost in pa dodatnih 55 milijard za strukturne sklade. to je potem treba preusmeriti v projekte, ki so bolj eh, ugodni za čim hitrejšo gospodarsko rast. V redu. Potem smo imeli trilog. Ta je potekal ravno po srečanju kombut. To je potekalo pod ciprskim predsedovanjem na trilogu, smo ugotovili, da je bila na svetu ministrov ta odločitev z Evropskega sveta ignorirana in zato smo bili tako zelo presenečeni. Sem izrazil tudi naše presenečenje, to sem um, povedal v izjavi, v sporočilu enako tudi kolega Giovanni Lavija ki je to povedal tisko svetu in komisiji, eh, komisarju Levandovskemu, sem postavil vprašanje o tem, kako si tolmačijo mm, sklep iz Evropskega sveta. Kaj ta sklep pomeni? Torej dodatna sredstva in še posebej teh 55 milijard za strukturne sklade. vi ste bili um, tudi na plenarnem zasedanju v torek v Štrasburu in predsednik Van Rompuy je prišel tja in predstavil rezultat Evropskega sveta. In z veseljem smo vsi skupaj poslušali njega in pa predsednika Baroza, ki sta dejala takole. 20 milijard evrov iz strukturnih skladov je že preusmerjenih v eh, nekatere druge bolj um, stimulativne dejavnike. 55 milijard, ki so bile napovedane v Evropskem svetu, pa je dodatek k temu na trialogu, pa nista niti ciprski premije, niti ciprski um, eh, premije, niti komisar Levandovski, uh, nista znala odgovoriti o tem, kako si razlagata uh, um, te sklepe Evropskega sveta. Te, ali je to 55 milijard, ali je to 20 milijard, ali um, gre tukaj za um, prevzem obveznosti, ali gre za sredstva za plačila, ali gre za to, da se bodo prenesla um, sredstva iz um, prejšnjih um, let, ali so to sredstva za prenos, ali se bo ta sredstva prenesla iz 2012 v 2013. Kako si to razlagati? Ali so to dodatna sredstva, ki pa se dodajo k čemu? V redu, dodatna sredstva, ampak k čemu se to dodaja? Tukaj nismo dobili nobenega odgovora. Zato sem potem napisal pismo in uradno, pisno sem zahteval od ministra ciperskega predsedstva in pa od komisarja Levandovskega, da povesta v pisni uradni obliki, kako naj si mi razlagamo te sklepe iz Evropskega sveta. To je bistveno za nas. Potem bomo lahko tudi lažje glasovali o proračunu 2013 in pa o proračunu 2014, poznajem. To je bilo v ponedeljek, potem včeraj, v sredo zjutraj, je zasedal Koreper in to je bilo res neverjetno. Koreper je bil res neverjeten, kot prvo kot je prej povedal, um, povedala Elga Trupel. Rezultat ni bil nepričakovan, ampak ni pa dober. Potrdili so svoj cilj. V čem je sploh um, smisel um, predstavnikov v Koreperju, če morajo vedno uh, samo potrditi tisto, kar pravijo strokovnjaki za proračun. No, ampak potem pa se stvar res neverjetno zaplete. Namreč, sprejeli so politično izjavo o plačilih. Večina, ki je glasovala um, o osnutku proračuna, je bila kvalificirana večina in ta večina je tudi um, podpisala politično izjavo o sredstvih za plačila. Razen Združenega kraljestva, Švedske in Nizozemske so to potrdili. Te tri države so glasovali proti usnotku proračuna. Avstrija pa se je vzdržala. Drugi so glasovali za predlog proračuna in pa za izjavo. Naj vam preberem izjavo. Svet poziva komisijo, da čimprej predloži pismo z spremembami za kmetijstvo, tudi um, glede uh, sredstva za prenos v dodoljen proračun in pa če potrebno tudi pismo z spremembami za um, podrazdelek 1b, tako da bi ustrezno uravnotežili sredstva um, v drugi postavki. In pa tudi 1b v proračunu 2013. Svet prav tako prosi komisijo, da predloži spremembe za proračun. Če bodo odobritve za prevzem obveznosti nezadostni, da bi pokrile sredstva iz eh, postavke 1a, 1b, 2 in pa 4. Poziva komisijo, da čim prej spremembe posodobljene številke, glede trenutnega stanja, pa glede ocen, glede uh, odobrenih sredstev za plačil za 1B in če je to potrebno tudi, da predloži spremembo proračuna. In svet bo, kot so proračunski organ, sprejel čim prejšnjo odločitev, zato da se um, izogne kakršni koli zamudi glede eh, odobrenih sredstev za plačila. Torej, v redu. Koreper um, je bil seznanjen s tem, da Evropski svet želi nekaj storiti glede plačil. V redu, to je dobra novica, ampak. Prej sem menil štiri države, ki niso potrdile te politične izjave. V redu. Ampak tri države, ki pa so potrdile to politično izjavo. Francija, Nemčija in Finska. Te tri države pa so še same sprejeli naslednjo politično izjavo. Citiram. Proračunske omejitve na EU ravni so še vedno velike. Države članice se prizadevajo za to, da bi eh, konsolidirali svoje proračune in obenem tudi povečali gospodarsko rast. 2,79 odstotno zvišanje je više kot pa tisto, kar bi si mi želeli. Zato dodatna zvišanja glede EU um, sredstev ne mora potrditi do konca tega leta. To je res neverjetno. Torej, tiste države, ki so na isti dan, o isti temi, na eni strani rekle, v redu, Evropska komisija, bodite pozorni, um, kajti um, letos um, ne bo zadosti odobrenih sredstev za plačila, zato ne moremo predložiti svojih predlogov. Ampak te iste države pa rečejo potem čez nekaj časa nekaj čisto drugega. Glejte, preveč rezov smo že opravili za naslednje leto, ampak sedaj želimo storiti še več. Ta proračun je še vedno precej um, previsok in ne bomo dodali niti nobenega um, evra za naslednje leto. In sedaj, glede na vse to, res ne vem, kaj nas pa še rečem moja osebna stališča je um, naslednje. Osebno bom izdal naslednje sporočilo, torej osebno, ne podarim. Ta proračunski problem vežem na splošnejši problem. Uh, kako si tolmačimo sklepe zadnjega Evropskega sveta? Tam je bilo govora o um, dolgu in pa tudi o proračunu. Bom sedaj počasi to prebral v francoščini. evropsko upravljanje že sedaj zelo kompleksno. Ampak te um, pomakljivosti so, so sedaj še toliko hujše zaradi zelo slabega delovanja nacionalnih vlad. Sklepi zadnjega Evropskega sveta so bili sprejeti soglasno. Ampak dogovor na najvišji politični ravni pa ni vključeval dveh vlad, ki sta dva dni pozneje postale pod vprašaj to soglasje. Prav tako eh, ni bila vključena še tretja država. Njihovo ustavno um, sodišče je to temo priložilo na naslednjo jesen, potem še dodatna sredstva za rast. Um, to je bila glavna paradna točka novega eh, pakta za rast, ki ga je sprejel Evropski svet. Ciprsko predsedstvo ki je predsedovalo um, srečanju ministru za proračun, je pozdravljalo to, da bomo um, znižali sredstva za raziskave, za inovacije in pa za kohezijsko politiko, kot je to predlagala komisija za leto 2013. Zaradi politične vljudnosti um, se bo sedaj stalnim predstavnikom, veleposlanikom um, glede um, Finske, um, Nemčije in pa Francije posebljalo to, da ste bili tukaj uh, izdane dve čisto protislovni politični izjavi. V prvi politični izjavi so uh, pozvali komisijo, da čimprej um, dodeli dodatna sredstva v primeru, če bodo proračunski resi previsoki. Druga izjava, ki so jo podpisali isti, pa obžaluje to, da ta ista proračunska skupina ni storila zadosti in sedaj ne želijo nobenih dodatnih proračunskih sredstev. To je res nevredna nedoslednost in neodgovornost in to zelo ogroža verodostojnost EU, ravno v času, ko je bila ta verodostojnost najbolj nujna. No, to bom um, povedal, eh, to ni kakšna hvalnica. Eh, to bom podal v svoji izjavi. Če kdo želi izraziti kaj podobnega, kar povejte, sedaj ni pravi trenutek, da smo tiho. No, kolegice, kolege, torej, glede predloga proračuna, moramo tudi povedati potem svoje mnenje o pilotnih projektih in pa o pripravljalnih ukrepih. Giovanni prosim, če predstaviš, kakšno je trenutno stanje. Ritorniamo dopo. Dobro. Po tej predstavitvi predsednika Namasurja se vrnimo k kaosu, ki vlada v svetu, kjer desnica ne ve, kaj počne levica. In medtem, ko sprejmejo dve odločitvi v enem trenutku, uh, jih potem že čez nekaj trenutkov spremenijo. Sedaj pa k pilotnim projektom. In pa k pripravljalnim dejavnostim. Vse pilotne projekte smo že določili in smo jih poslali Evropski komisiji, kaj ti izvedena mora biti analiza izvedljivosti pred eh, pričetkom proračunskega postopka in pravočasno, eh, da lahko še izvedemo popravke oziroma te predloge prilagodimo, tako da bodo vsekakor v skladu z prednostnimi nalogami, ki si jih je parlament zastavil. 142 predlogov pilotnih projektov in pripravljalnih dejavnosti smo predali Evropski komisiji v presojo. In sicer eh, znašajo ti pilotni eh, projekti 232,7 eh, milijona evrov v Eh, prevzemu obveznosti in v plačilih to znaša 40 milijonov evrov. Evropska komisija je izvedla presojo oziroma analizo izvedljivosti in od 140 predlogov, ki smo jih posredovali, je 29 eh, projektov takšnih, ki jih je moč izvesti brez vsakršnih eh, sprememb. 19 projektov je moč izvesti z majhnimi prilagoditvami, označili so jih z črko B. 73 predlogov Evropskega parlamenta temelji na pravni osnovi, 17 predlogov sprememb eh, oziroma 17 predlogov pilotnih projektov eh, ni moči izvesti, za štiri projekte pa še nismo dobili ocene Evropske komisije. Velik del predlogov se navezuje na razdelek 1a. 51 eh, predlaganih projektov spada v ta razdelek. V osnutku proračuna pa je za ta razdelek namenjenih le 91 milijonov evrov. 19 projektov se veže na razdelek 3B in tudi tukaj je marža izjemno omejena. Sedaj imamo torej presojo Evropske komisije in potrebno bo razmisliti o manjših popravkih. V teku proračunskega postopka pa moramo seveda upoštevati, kolikšna bodo končna sredstva za posamezne razdelke. To bo namreč vplivalo na pripravljalne dejavnosti in pa pilotne projekte. Odločitev bo seveda sprejeta pri končnem branju. Rad pa bi izpostavil še eno pomembno odločitev. Ta predhodna presoja Evropske komisije pomeni oceno naših predlogov, ki nam lahko pomaga pri izboljšanju teh predlogov sedaj pa vračamo žogico predlagateljem teh pilotnih projektov in pa pripravljalnih dejavnosti. Pričakujem, da bo potrebno dati prednost pilotnim projektom in pripravljalnim dejavnostim pri iskanju končnega kompromisa potrebno je najti kompromis in svežen predlogov, ki bo lahko izveden v prihodnem proračunskem obdobju. Najlepša hvala. Kolegi, en... Hvala. Kolegice, kolege. Predlagam, da se še poklopimo v to osebino. No, Naš posebej izpostavim en pilotni projekt. No, vse so vsi pomembni, ampak eh, James Ellis se ukvarja z enim izmed teh projektov. In ta združuje vse institucije EU. Prav zato smo ga povabili, da pride sem na našo predstavitev Jean-Claude Tebo, ki ga dobro poznamo, je generalni direktor Pepe. Pri komisiji je tudi tu potem kolega Popovski, je generalni nadomestnik uh, generalnega direktorja za zvrano službo, ampak gospod Materis, ki je del uh, oddelka za splošno politično vprašanje v svetu. Sedaj vas prosim za eh, mnenja, najprej gospod James Ellis, potem bomo šli na glasovanje. Najlepša hvala. V odboru za proračun imamo vedno veliko dela. Posem pravilno ste opisali projekt, ki se osredotoča na strateško načrtovanje Evropske unije. Rad bi na kratko povedal, kako je bil vključen Evropski parlament, naj pa povdarim, da pri tem eh, sodelujejo tudi druge inštitucije Evropske unije z vidika Evropskega parlamenta ste me prosili, eh, da spremljam to temo. Vložil sem dva predloga sprememb. Drugače pa se ta projekt osredotoča na dve eh, stopni in sicer na dva elementa in sicer v prvi vrsti na pilotni projekt. Eh, to je ta brošurica, ki sem vam jo ravno kar pokazal. In mislim, da se moramo pri tem jasno zavedati eh, interesov naših potrošnikov do leta 2030, tukaj gre za digitalizacijo in tako naprej, ko razmišljamo o proračunu za leto 2020. Drugi del pa predstavlja pripravljalna dejavnost in cilj je poglobitev omrežji izkušenih uradnikov, ki delajo v posameznih inštitucijah. Na ta način naj bi izboljšali sodelovanje med inštitucijami in poskrbeli za eh, delujočo, delujoč sistem eh, analize in nadzora v eh, Evropski uniji. Spostavljenih je bilo veliko delovnih skupin, eh, ki bi si naj ogledale posledice globalnih eh, trendov, eh, tako znotraj, kakor tudi izven Evropske unije. Poleg tega pa tesneje sodelujemo tudi s tistimi, ki delajo na tem področju, torej na področju globalnih trendov v Indiji, na kitajskem in tako naprej. Želimo Poudariti, da se svet okoli nas hitro spreminja in da se je potrebno na te spremembe odzvati. Naš cilj pa je, da ugotovimo, kateri je pravi odgovor na te spremembe. Mogoče bi prisluhnili prispevkom eh, treh gostov, ki si jih pravkar eh, omenil. In upam, da bodo vaši odzivi pozitivni. Hvala lepa. James, Hvala, James. Res je. Dobili smo ta prvi dokument, ki ga je pripravil ta think tank. Sicer še nismo imeli za dosti časa, da to preberemo, ampak je pa to prvo besedilo očitno zelo zanimivo. Jean-Claude Tebo, želite podati svoj prispevek? Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da povem svoje mnenje o tem resnem dobrem projektu. Tega projekta ne bi bilo, če pobude ne bi podal Evropski parlament. Še posebno tukaj mislim tudi na Jamesa Ellisa, ki je vodil ta program oziroma ga predstavil, ki ste ga podprli. plenitu bi se res rad zahvalil, še posebno odboru in pa predsedniku za to pobudo. Ta pobuda je lepo napredvala preko pripravljalnih ukrepov in pa preko pilotnih projektov. Ta projekt je pomemben iz več razlogov. Kot prvo, je inovativen projekt. In tukaj bomo zapolnili pomemben vrzel. Namreč praktično vsi naši strateški partneri imajo mehanizem za um, odločanje o strateških odločitvah EU, pa ne. Um, National Intelligence Council imajo naprimer v ZDA. Um, praktično vsakemu novo izvoljenemu predsedniku predložijo poročilo glede strateških odločitev, ampak pri nas na evropski ravni pa tega ni. Pri nas tega ni, zato to sedaj prvič počnemo pa še nekaj, kar je zanimivo. Gledajte, kriza je dokazala, da moramo razviti svoje analitične možnosti in pa napovedi za prihodnost. Če bi imeli te analize že sedaj na voljo, potem bi bolje znali napovedovati prihodnost. Potem še nekaj novega. To, da je to med institucionalne narave. To je praktično nekaj edinstvenega. Uh, To sedaj vodi projektna skupina, ki vključuje različne generalne sekretarje, institucije, tudi Jamesa med njimi in pa vaše sodelavce. To je, mislim, da res zelo dobro. Ta projekt ni usvetočen samo na Evropo. Seveda bo nam pomagal evropejcem, ampak je pa to um, globalen projekt. Zato smo sedaj zelo odprti in sodelujemo z številnimi sodelavci. Včasih tudi prihaja do določenih nasproti z nekaterimi partnerji ali pa načrtovalci. Ampak kakorkoli že, razprava je bila zelo bogata. Zaradi tega smo tudi prišli do tega prvega projekta, ki ste ga dobili. To je dober dokument. Seveda se ta osnutek da še izboljšati zato sedaj tudi nekaj svoje pripravljalne ukrepe, ki jih predlagamo. Ta pripravljalni ukrep želi še obogatiti in dopolniti dela, ki sicer že poteka. In kot rečeno, vedno smo usmerjeni nazven, v svet in želimo si čim bolj konstruktivne izmenjave idej in ne da zaključim, gospod predsednik. Na koncu tega procesa seveda želimo nek konkreten izdelek. To je splošno poročilo um, o obzoru do 2030. Prav tako pa želimo tudi bolj splošno politično poročilo, ki bo namenjeno predstavnikom evropskih institucij za obdobje 2014 do 2019 potem pa bomo videli, kako bo. Bomo videli, ali bo mogoče to potem uveljavljati tudi stalno. Rad bi se pa še posebej zahvalil parlamentu in pa drugim institucijam. Rad bi res pohvalil odlično sodelovanje tudi v okviru projektne skupine Task Force. Ta se bo sicer tudi danes še enkrat sestala. Ta vodi projekt. In rad bi se zahvalil tudi sekretarjatu Evropskega parlamenta ter pa generalnemu sekretarju, ki so res zelo trdo delali na tem projektu. Hvala lepa vsem in tudi ekipi sekretarja. Seveda si želimo še dodatne podpore parlamenta, tudi prihodnosti. To je za nas nujen pogoj za to, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. na no, komisijo okrog teh projektov in pa ukrepov bo odigrala svojo vlogo. Mislim, da smo že dosegli veliko napredka. Pripravili smo to poročilo in mislim, da lahko vse skupaj še izboljšamo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, dragi kolega. Hvala lepa za pohvale našim službam in pa poročevalcem. Gospod Popovski bo povedal stališče službe za zunanje delovanje. In morda bo še dodal kaj glede proračuna. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam bi rad povedal, da cenimo vodilno vlogo, ki, je prevzel, ki jo je prevzel Evropski parlament pri eh, tem projektu gre za poskus, da razvijemo kulturo strateškega razmišljanja v Evropski uniji. Ključnega pomena je tudi institucionalna narava tega projekta. Zares potrebujemo vse institucionalni pristop k temu. Dobro je graditi na trenutni osnovi, na skupnem delu in služba za zunanje politično delovanje je temu zagotovo zavezana. Ta projekt vsekakor predstavlja dodano vrednost za vse deležnike. Poskrbel naj bi za zelo kakovostne raziskave in lotiti se ga moramo na pragmatičen način. Poleg tega pa bo ta projekt v dolgoročnem pogledu tudi zelo zanimivo orodje za merjenje učinkovitosti trenutnih strateških orodij, ki jih imamo tudi na področju zunanje politike, recimo, ko govorimo o obramni politiki, o razvoju Evropske obramne agencije, o novem strateškem okviru za človekove pravice in pa demokracijo, o strategiji za kibernetsko varnost, ki jo moramo še sprejeti in tako naprej. Evropski inštitut za strateške študije je bil vključen v pripravo tega projekta in eh, sodeloval bo tudi v prihodnosti in prepričan sem, da bo novi direktor kmalo imenovan, tako da bi rače enkrat povdaril našo zavezo in pa našo pripravljenost k sodelovanju naj na kratko povem še nekaj o proračunu službe za zunanje delovanje. Koreper je zavrnil vsakršno zvišanje sredstev za službo za zunanje delovanje v leto 2013. Strinjam se z gospodom Uonom, da si je potrebno situacijo ogledati posebej v vsaki inštituciji. Služba za zunanje delovanje ne bo mogla delovati kot leta 2012, glede na sredstva, ki bodo na voljo leta 2013. Zavedamo se, da so bili sprejeti varčevalni ukrepi, kjerkoli je bilo te tole možno, vendar imamo 148 delegacij, spostavljeni smo tveganjem v tretjih državah, poleg tega pa nas je prizadel tudi šibek evro. Srečujemo se tudi z varnostnimi izzivi, kot recimo v Iraku in v Afganistanu. Torej, pozivam vas eh, k vaši podpori, podpori tega odbora v proračunskem postopku v svetu. Najlepša hvala. Merci, hvala lepa, dragi kolega. Naš pročevalec si je zapisal te zadnje pripombe, ki so bile seveda zelo pomembne. Še gospod Matthew Rees, Splošna direkcija za politično vprašanje v svetu. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi izpostavil točke, ki ste jih omenila že eh, moja kolega. Hvala lepa še prav posebej gospodu Elisu eh, za pobudo za ta projekt. Kajti, eh, kot je bilo že rečeno, res nimamo ustrezne strategije na tem področju, naši partnerji pa jo imajo, zato je pomembno, da poskrbimo za zagon. In mislim, da smo to sedaj storili. Inštitucije morajo gledati v prihodnost in eh, prav je, da to počno skupaj. Kar eh, želimo doseči je povezati najboljše, kar imamo znotraj inštitucij eh, z najboljšimi skupinami, partnerji izven inštitucij. Na ta način si želimo ogledati vpliv globalnih trendov na politiko Evropske unije. Če bomo uspeli pripraviti ustrezen projekt, potem bodo številni najbrž eh, kasneje priznali, da nam je takšen sistem zares manjkal. Hvala lepa. Vse institucije EU Vse z njim za to delo očitno, tudi aktivno sodelujo, to velja tudi za službe parlamenta. Seveda, kot je bilo povedano, generalni sekretar Klaus eh, Vele meni, da je ta projekt zelo pomemben in tudi želi izboljšati zmožnosti parlamenta pri predvidevanju um, prihodnosti na srednji in pa dolgi rok. Pri tem se želimo povezati tudi z drugimi institucijami EU. Gospod sekretar je šel tudi v OECD v Pariz z gospodom Guarijo, z generalnim direktorjem OECD-a se je srečal in govorili ste o tem, kako 200 eh, ekonomistov, ki delajo pri OECD, lahko tudi prispeva k temu delu o razmišljanju o naši prihodnosti. V redu predlagam, da zaključimo s to točko. Videli smo, da smo pri proračunu za naslednje leto kar v kočljivem položaju in potem popovdne bomo pročili še um, konkretno točko glede agencij. Glede na našo časovnico. in v bistvu še malce prehitemo, bomo šli na glasovanje. Predlagam, da vzamete svoje glasovalne kartice. tout le monde a sa carte. Imate vsi svoje kartice. Malce tišine. Tisti, ki se puščate dvorane, prosim, če to storite čim tiše. Najprej točka 21. In pa 22. Dve poročili gospoda Kozlovskega. najprej poročilo o instrumentu glede sodelovanja pri jedrski varnosti. Imate vsi glasovalne sezname, tudi EPP. Najprej um, predlog spremembe 19, Hega Trupel, poročevalce proti, kdo je za. Hvala, kdo je proti? vzdržani, zavrnen. 20, gospod Gajer, pričevalce je proti. Kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Le vote est ouvert, le vote est ouvert. Glasujemo. Dva, kolega še niste glasovala. Konec glasovanja. 12 za, 13 proti. Noben se ni vzdržal. Salvador je svoje rešitev ali kako? Kaj si glasoval? Za, proti? Proti, v redu. Torej, eh, koordinator je pozabil na svojo skupino. Torej, 14 um, proti, 12 za, zavrnjeno. 8 poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. potem 21 je bil umaknen, 22 Munis. Oziroma, gospa Munis, se pročem. No, sekretariat je očitno zamešal med spoli. Poročevalce je proti 22. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Predlog smem 9. Poročevalca. 2 za, proti, vzdržani, ni vzdržanih, sprejeto. 23 nemski, poročevalce za, 2 za, proti, 1, 2, 3, 4, 5, vzdržani, 2 vzdržana, sprejeto. 10 poročevalca, 2 za, proti, Socialisti so proti, ne? Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 10, poročevalca. Glasujemo. 27 naj bi vas glasovalo, 26 vas je. Oziroma kaj, 28, Salvador, ali imaš karico? 27, konec glasovanja. 14 za, 13 proti. Nišče se ne vzdržal. Salvador, imaš kartico? Ne torej 15 um, za, 13 proti, sprejeto 11 poročevalca. To je tudi združljivo z naslednjim. Kdo je za, proti, dva vzdržana, oziroma ne, nihče, sprejeto. 24. amadba. Ta je združljiv z 11, ki smo ga ravno kar sprejeli, ampak drugi del pa je bil umaknen. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. To je združljiv z naslednjima dvema. Počvalec je za, kdo je za, proti, 6, potem vzdržani, 2, sprejet. 25. Poslovalci za. Kdo je za? Proti. 5. Kdo je zdržan? 2. Spreto. 26. Gajer. Ta je združljiv. No, poročevalci je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 27 tega trupel. Ta je brezpredmeten, zato ker smo sprejeli 12. 13 poročevalca. Kdo je za? Proti. 2, 3. Kdo je vzdržan? Spreto. 28. Munis. Poročevalc je za. Kdo je za? Proti. 3. 5 proti. Vzdržanje je sprejeto. 29. Jelga Trupel ta je združljiv z 28, ampak počevati je proti. Kdo je za? 3, 4, kdo je proti? Večina, očitno, vzdržani, zavrnen. 30, Marija Munis, počevati je za. Kdo je za? Proti? 2, vzdržani, sprejeto. 31, Munis, počevati je proti. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Liberalci so se zdržali. Je pa sprejet. Oziroma ne zavrnen. Oziroma bomo, bomo preverili, ampak mislim, da je zavrnen. 31 uh, munic preverjamo elektronsko. Ah, on est encore plus nombreux. Yeah. Imaš še več pa sem. En konzervativec preveč. Je treba enega dati stran. Enega pa treba dodati. Konec. Uh, eh, 11 za, 14 proti, 5 zdržanih zavrnjeno. Res je. 32 hero trupel, poročevalce proti, kdo je za? 2, 3, 4, 5, kdo je proti? Večina, vzdržani, zavrnen. 33, trupel, isto kot prej, pročevalci je proti. 4, kdo je proti? Večina je proti, vzdržani. Zavrnen. 34, Helge je trupel. To je sedaj ločno glasovanje. Tudi smo glasovanje po delih. torej if appropriate supported, dokrat črtano. Kdo je za? Helga in gospa Izabel? Jean-Luc eh, je potem tam okleval in potem nismo vedeli, kaj se je zgodilo. No, očitno eh, je potem politična zvestoba zmagala bolj to, kot pa um, podpiranje avtora. Kdo je proti? Jean-Luc? Kdo je zdržan? No, torej je to res jasno zavrno, malce zlobno. Sedaj pa drugi del pa moramo dati na glasovanje. Torej črtanje do including in tako dalje. Počevalce proti, kdo je za? Oziroma to je bolj zanimajo socialiste. Kdo je proti? Večina. Vdržani. Zavrnen. Tudi zavrnen. Torej od eh, tega priloga spremembe. Helge ne ostane več nič. Sedaj pa vodne izjave lahko glasimo v svežnju. Poročevalca, kdo je za, proti, en, sprejeti, vsi trije. Potem 16 od um, Helge. Poročevalce proti, kdo je za? Socialisti in zeleni, kdo je proti? Vsi drugi, vzdržan, je zavrnjen. Potem 17 Helge. Poročevalce proti, kdo je za? isti kot prej, plus gospa Vjetna, da je proti, ista večina, zavrnjeno. Šest poročevalca, kdo je za? Hvala, proti. En vzdržani, dva vzdržana, sprejet. Osmajst munis, poročevalce proti, kdo je za? A, kdo je proti? No, no, zelo, zelo tesno. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. No, 14 za, 14 proti, plus en. Ni, še se ni vzdržal. No, ne vem, če lahko priznamo to samoročno glasovanje, ampak um, je pa zavrnilo, ker je peta sproti. Zdaj pa nas naprej sedem poročevalcev. Kdo je za? Proti, vzdržani, dva. Je sprejeto. Potem predlog zakonodajne resolucije. Prvi predlog spremembe je poročevalca. Kdo je za? Proti. En. Vzdržani, sprejeto. Dva poročevalca. Kdo je za? Proti proti. 1, 2, vzdržanje je sprejeto. 14 je združljiv, Marja Munis, ampak počvalci je proti. Kdo je za? Očitno ste se nekateri premislili, tudi počvalec. Torej za, v redu, ja, kdo je pa proti? 1, 2, 3, 4. Do 9 smo prišli vzdržani, trojčina je zas, je sprejeta 15, ta je združljiv s prejšnjim, pačvalce je proti in je še vedno proti. Koordinator malce okleva, kdo je za? 9. Kdo je proti? Vzdržanje je zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Jose, glasujemo. Končno glasovanje. Votez, votez, votez, votez. Le vote est clos. Konec glasovanja. 26, oziroma 27, še z enim dodanim, 4 pa proti, 2 vzdržana sprejeto in čestitke poročevalcu, ki ga pa ni več tukaj. Ali kako? Oziroma ne, pa se se tukaj. Nisem vas videl tam na desni. Um, čestitke, Jan, za odlično delo. Sedaj pa um, gremo naprej. Um, instrument za razvojno sodelovanje. Imate vsi glasovanje se z nami torej. Ja, Predlog spremembe 8 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, z veliko večino sprejeto. 45. Zapisano je, da imamo ustni predlog spremembe številka 3, gospe Brantner. Hrati pa je zapisano tudi, da to presega obseg odbora za proračun. Želi kdo kaj dodati? No, dobro, kdo je za? Levica proti. Desnica. Vzdržani. No, bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 45 z ustnim predlogom spremembe številka 3 gospe Brantner, ki presega obseg eh, dela odbora za proračun. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja, 13 za, 15 proti, 16 proti, 5 vzdržanih zavrnjen. A, gospod Kariga Poleda ima sedaj svojo kartico, ampak na vsak način ta predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 46, gospe Brantner, za ustnim predlogom spremembe številka 4, ki dodaja relevant indicators, including in tako naprej, poročevalci proti, kdo je za? Proti. To pa bomo morali preveriti. Mislim, da bo izid tesen. Elektronsko glasovanje, glasujemo. 33 nas glasuje in vsi imamo svoje glasovalne kartice. Konec glasovanja. 17 za, 15 proti, nič vzdržanih sprejet. 47, gospe Muniz, ali lahko glasujemo o 47, 48 in 49 v sklopu? Ne. Dobro, potem 47, poročevalci proti, kdo je za? Mhm, proti vzdržani, zavrnjen. 48. Poročevalci proti, kdo je za? Hvala proti. Vzdržani z isto večino sprejeto. 49, kdo je za? Proti. Hvala, ta pa je zavrnjen. 9. Poročevalke. Poročevalca za? Proti vzdržani. To bomo preverili. Mislim, da je bila večina za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 10 proti 6 vzdržanih, torej sprejet. 10 poročevalke, kdo je za? Poročevalca proti. sedem eh, vzdržani, sprejet. 50 eh, gospe Brantner, poročevalci proti, kdo je za? Hvala proti. Desnica in sredinske stranke, zavrnjen. 11 poročevalce, kdo je za? Proti. Vzdržani liberalci in demokrati sprejet 51, ki je v skladu z predlogom 11, poročevalci je za, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet 12, poročevalce za, proti, vzdržani, sprejet 52, gospod Njenski, kdo je za proti, 2 proti, vzdržani sprejet. 53, gospe Njenski, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 54, z ustnim predlogom spremembe, poročevalec je za, kdo je za, proti, 6, vzdržani sprejet. 55. Gospod Ninski, poročevalec je za, kdo je za. Proti. Vzdržani sprejet. 13 poročevalca, kdo je za. Proti. 7 vzdržani. Eden poslanec je vzdržal sprejet. 56, gospod Muniz, poročevalci proti, kdo je za. Proti. vzdržani, spred. 14 poročevalca za, proti, vzdržani, to pa bi raj preveril. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 14. Glasujemo. Vedno več nas je. Veliko preveč konzervativcev. Konec glasovanja. 16 da, 14 proti. En vzdržan, sprejet. To je bil predlog spremembe 14, sedaj pa predlog spremembe 15 poročevalca. Kdo je za? Proti. Tudi to bomo elektronsko preverili. Mislim, da gre za isto večino, ampak nisem povsem prepričan, zato bi raje preveril. Glasujemo. Glasujemo v predlogu spremembe 15. Konec glasovanja. 13 za 17 proti, torej tokrat je predlog spremembe zavrnjen. Sprejeli smo 14, zavrnili 15, sedaj pa 16 poročevalca. Kdo je za? ELS več ne glasuje. No, samo roko vam morate dvigniti. Proti? vzdržani, sprejet. Na vse zadnje gre za predlog spremembe poročevalca iz vaše poslanske skupine. 57, gospa Njenski, kdo je za? Proti? Vzdržani? Večina je bila za. 17 poročevalca. Da bi odstranili unijo. Kdo je za? Proti? sedem, vzdržani, sprejet. 58, gospod Brantner, z zaznamkom, da presega obseg eh, dela odbora za proračun. Poročevalci proti, kdo je za? 3 proti, večina vzdržani, zavrnjen. 59, gospod Njenski, poročevalci je za, kdo je za? Proti, vzdržani, z isto večino kot prej sprejeto. 18 poročevalcev za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60. Poročevalec je za, za, proti, vzdržani, sprejet. 19 poročevalcev za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. 20. Poročevalca z ustnim predlogom spremembe 2. Kdo je za? Proti? 5. Vzdržani sprejet. 61. Marjen Munis je brezpredmeten. 21. Eh, Poročevalca. Kdo je za? Proti? Skupina socialistov proti. No, potem bomo morali preveriti prosim, dvigujte roke, dragi kolegi. Sicer je težko razbrati rezultat. 21 poročevalca. Glasujemo. Nekateri kolegi danes dopoledne spijo. Lahko bi jih tudi imenoval, ampak dobro. Konec glasovanja. 16 za 15 proti. Sprejet. Rezultat pa je bil zelo tesen. 62, eh, gospi Brantner, poročevalci proti, kdo je za? Proti. Mislim, da je večina za, ampak to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 15 za, 16 proti. Nihče se ni vzdržal, zavrnjen. You were, you were in favor. Vi ste bili za? Vi tudi? No, bomo ponovili to glasovanje. Uh, donc, sur... Gre za predlog spremembe. Sedaj sem se pa sam izgubil. 62. 62. Elektronsko glasovanje torej. Ste vsi glasovali? Ne, ne, potem prosim glasujte. Konec glasovanja. Petnajst za, petnajst proti, zavrnjen. gre zgolj za subtilne njanse, politične njanse. Š 63. Gospinjenski. In sicer s črtanjem drugega dela predloge spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 64. Gospinjenski. Poročevalci za, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65, gospe Brantner, poročevalci proti, za, proti, hvala lepa, vzdržani, zavrnjen. Potem pa predlog sem imel 66, gospe Brantner, v dveh delih, ampak poročevalcu noben del ni všeč, prvi del, Gre za črtanje besed The Peace Building, izgradnja miru. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Drugi del. Pa ponovno uvedemo mir, ampak poročevalcu mir več ni všeč. Kdo je za? Tri dame. Proti? Vsi ostali? 67. Gospodinski, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 68. S tem, da črtamo drugi del predloga spremembe. Kdo je za? Poročevalce je za, proti. Eden proti. Ne, štiri je proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 22. Poročevalca, kdo je za? Proti. 8, vzdržani, sprejet. 69, gospe Nenski, poročevalc je za, kdo je za, proti. Aha, Juta je proti. Torej bomo preverili. Donc, c'est sur le 69. Hein? Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 69. ste vsi glasovali, konec glasovanja. 13 za, 17 proti, en vzdržan, zavrnjen. 23 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejet. 70 lahko ko glasujemo o 71 v sklopu. Ja, poročevalc je za, kdo je za, proti, štirje, vzdržani, oba sta sprejeta. 25 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 72, gospoda Görensa, poročevalc je za, kdo je za, proti, vzdržani spred. Priloge. 73. Guje. Poročevalci proti. Kdo je za? Proti. Predvsej presenetljiva večina. Ali želite, da glasujemo o vseh predlogih spremembe guje v sklapu? Ne, ne, poročevalec se ne strinja. Kaj pa, če bi glasovali vsaj o prvih šestih od 73 do 78, poročevalec je proti. Se strinjate, da glasujemo v sklopu, ampak eh, elektronsko bomo glasovali, da bomo res prepričani o rezultatu. 73, 74, 75, 76, 77, 78 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Vote, vote, vote. Glasujte, prosim, konec glasovanja. 16 za, 15 proti, nič vzdržanih. Vsi ti predlogi sprememb so sprejeti. Čestitke, Alde Disuzi. 79, tu je zadeva bolj zapletena, gre za glasovanje v delih. Prvi del, od Supporting Specific Initiatives do National Health Policies, policies kdo je za? Proti? Vzdržani? Z isto večino sprejeto. Pa še drugi del, poročevalec je za, kdo je za? Velika večina proti? Eden proti, vzdržani? Sprava glede drugega dela. Spet tri je predlogi spremem pistega avtorja. Glasujemo v sklopu. 81, 82, kdo je za? Proti? Hvala, vzdržani. Ista večina kot prej. Nihče ni spremenil mnenja. To je torej zmagoslavje za GUE. Sedaj pa smo pri uvodnih izjavah lahko sklopu glasujemo 3, 4, 5 poročevalca, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeti. 28, 29, gospi Brantner, v bloku, v, v sklopu, ne, ne, se ne strinjate. Najprej 28, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjen. 29, gospi Brantner, kdo je za. Proti vzdržani sprejet. Šest. Poročevalca, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 30. Ki je skladen z eh, predlogom spremembe 6, kdo je za, proti. Vzdržani to bom raje preveril, kajti veliko se vas je vzdržalo. Gre za predlog spremembe 30, gospe Brantner. Glasujemo. Konec glasovanja. 11 za, 17 proti, 5 vzdržanih zavrnjen. 31, gospe Brantner, ki spet presega obseg dela našega odbora. Poročali se proti, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen z isto večino. 32, gospod Brantner, poročevalci proti, kdo je za? Uh mhm. -huh. Proti. Vzdržani. Sprejet. 33, gospod Muniz, ki prav tako presega obseg našega dela, kdo je za? Poročevalec je za, proti. 9, vzdržani. Sprejet. 34. Gospoda Hartonga. Poročevalci proti. Kdo je za? 3. Proti. Vzdržani zavrnjen. 7. Poročevalca. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 35. Gospod Brantner. Poročevalci proti. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 36. Gue, ki ravno tako presega obseg našega dela, poročalci proti, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Ali da, danes se ti ne gre opreti. 37. Gospod Brantner, poročalci proti, kdo je za, proti vzdržani. Velika večina proti. 38. Gospod Brantner. Poročevalci proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Večina za. 39. Gospod Moniz. V skladu z 38. predlogom spremembe je. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 40, gospod Brantner, poročevalci proti. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. 41. Gospoda Hartunga, poročevalci proti. Kdo je za? 3. Proti? Večina vzdržani, zavrnjen. Predlog smem v 42, gospod Muniz, glasovanje po delih. Poročevalci podpira oba dela. Prvi del, Fighting Climate Change Reinforce Their Impact. Kdo je za? Proti. Osem, vzdržani, sprejet. Drugi del, Notwithstanding the Fact, Do and Additional. Kdo je za? Proti. Vzdržani z enim vzdržanim glasom sprejet. 43. Gospe Moniz, poročevalce je proti, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 44. Lukasa Hartonga, poročevalce je proti, kdo je za? Trije proti. Vzdržani zavrnjen. Sedaj pa prehajamo k osnutku zakonodajne resolucije lahko v sklopu glasujemo o prvih dveh predlogih sprememb poročevalca. Kdo je za? Proti? Štirje vzdržani. Sprejeta. 26. Ma gospe Moniz, poročevalcu, da prej gospe Benjušič, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 27. Karla Haglunda in Charlesa Gurensa, Poročevalci ne pod, ga ne podpira, kdo je za, proti. Vzdržani. Zavrnjen. Sedaj pa še končno glasovanje. Ne, gospod poročevalec želi besedo. Oseminštirideset bi rad preveril. Oseminštirideset. 48. Nekje na začetku. Na prvi strani. Article 2, paragraph 2. Yes, article 2. De Maria Muniz. De Maria Muniz. Yes. Maria Muniz. Kaj pravi sekretarjat? Bil je sprejet. Lahko še enkrat glasujemo, če želite. Za drugi člen, drugi odstavek, poročevalec ni prepričan, zato še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 48. Gospod Muniz. Elektronsko. Roboti klu. Konec glasovanja. 17 za 16 proti. Potrjeno je, da je ta predlog spremembe sprejet. No, ampak bolje, da smo glasovali še enkrat, kajti med tem se je nekoliko spremenila sestava našega odbora. Sedaj pa še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 3 je proti, 2 vzdržana. Iskrene čestitke Janu Kozlovskemu. Sprejeti sta bili dve pomembni poročili iz tega avtorja. Sedaj pa prehajamo k točki 23. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za EGF 2011 skozi nič nič 8 DK Odense Shipyard Danemark poročevalci gospod Bencen, ki bo povedal nekaj besed o tem poročilu. Ta, to poročilo je v skladu z pravili, ta ladjedelnica je bila eh, pomembna za zagotavljanje delovnih mest v tej regiji. V zadnjih stotih letih je bilo tukaj izgrajenih veliko ladij, ki jih sedaj gradijo na Kitajskem in v Koreji. Ta ladjedelnica je sedaj zaprla svoja vrata in eh, številni eh, so izgubili svoje delo. Sedaj potrebujejo nadaljne izobraževanje, da bodo lahko našli novo delovno mesto. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod poročevalec, nekaj predlogov sprememb imamo. Predlog spremembe dve. Ne. Tega vključuje že prvi člen, torej o tem ne bomo glasovali. Predlog spremembe tri. Ki ga vključuje že drugi člen osnutka poročila. Za izjemo drugega dela v katerem je zapisano urges the commission pa do occasions. S tem bi nadomestili drugi stavek drugega člena. Poročevalce je za, kdo je za, proti. Poročevalci so, z, uh, zeleni so za ali proti? Helga, ti si za. Uh mhm. -huh. Osem proti, vzdržani drugi del je sprejet. Predlog spremembe štiri. Liberalcev, poročevalci proti, kdo je za? Pet proti, večina vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe pet. Prvanš Beres in drugi, poročevalec je za. Lahko glasujemo v, sklupu, v sklopu 5, 6 in 7. Poročevalci za, gre za isto avtorico. Ne. Dan Jensen, bolj lahko nasprotuješ, bolj si vesel. Torej pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem za, proti, vzdržani, sprejet ampak res je, da so liberalci imeli nekoliko različno mnenje o teh predlogih sprememb. Predlog sprememb je 8, poročevalce za, kdo je za, proti, socialisti in gospod Hartung, vzdržani, sprejet. 9. O tem ni potrebno glasovati, to vključuje že člen 9, 10, poročevalce proti, kdo je za. Liberalci in konzervativci, kdo je proti? vsi drugi zavrnjen. Enajst. Pervanč Perez. V dveh delih. Poročevalcu je všeč prvi del. Kdo je za? Proti. Šest. Zdržani. Hvala lepa. Prvi del je sprejet. Drugi del especially weak, poročevalce to ni všeč, šibkost namreč. Kdo je za? Proti, vzdržani, kljub prizadevanjem Gorana, ki mu je uspelo prepričati socialiste, ne pa Gue, je ta del zavrnjen. 12. Poročevalec je za. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 13 liberalci za liberalci in konzervativci, prosti, večina zdržani zavrnjen. 14. Prevanš Perez, poročevalec je za. Za, proti, vzdržani, sprejet. Večina je dosledna. 15, prvanš brez, sporočevalec stokrat nasprotuje temu predlogu spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16, prvanš brez, sporočevalec je za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 17, liberalci, sporočevalec je proti, kdo je za, ELS bi moral biti za, ne? Ne? Očitno ne. Proti. Ah, se opravičujem. Liberalci so bili premagani. Predlog spremembe ena, poročevalci proti, dve za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še končno elektronsko glasovanje. Le vote est ouvert, le vote est ouvert. Glasujemo. 34 bi nas moralo glasovati, popravim. Konec glasovanja. 28 za, 4 je proti, nič vzdržanih. Čestitke našemu poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki, ki se nanaša spet na uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Poročevalci je gospod Naranjo Eskobar, ki mu dajem besedo. Končujemo minuto para destacar algunos. Hvala lepa za prijaznost, gospod predsednik. Naj na kratko predstavim nekaj informacij. Tako boste videli, kako pomembna je ta zahteva, da se obzira 1,3 milijona evrov za regijo Aragon v Španiji. Brezposobnost v tej regiji se je zelo povečala. 15 odstotkov vseh brezposobnih je ravno v tem sektorju ta regija predvsem predvzeta, prizadeta v avtomobilskem sektorju, pa v nepremičninah. Gradbeniški sektor je še posebej hudo prizadet in to je zelo škodilo. MSP-jem res brezposobnost se je močno povečala. Poslabšanje v gradbenem sektorju vpliva tudi na druge dejavnosti in tudi svežen za um, službe, se začel konec decembra lansko leto. Sedaj španska vlada predvsej znižuje proračun za 500 milijonov evrov za to regijo Aragon. In sedaj je povpreče BDP um, v tej regiji prvič niže od eh, siceršnjega poprečja v Španiji, prvič od leta 2001. Zato nam res um, položim na srce, da je to res zelo pomembno. To je sicer makroekonomska tema, ampak to nam bo nasplošno pomagalo pri boju proti brezposobnosti. Zaradi brezposobnosti so ljudje res na robu družbe. Zato res prosim, da podprete ta predlog in hvala lepa tudi kolegom, ki so pridružili svoje predloge sprememb in predlagam, da o tem glasujemo. Nous prenons nos listes de vote. 2, 3 et 4. V redu. 2, 3, 4. Nismo dali nekasovanje, zato ker je to zajeto v prvem, eh, drugem in pa tretjem odstavku predloga poročila. To je zaradi sodelovanja med odborom za poslovanje, ki da svoje mnenje, in pa odborom za proračun. Najprej prvo glasovanje. Peti amandma Aleksandr Alvaro. Poročevalce proti, kdo je za? Pet. Kdo je proti? vzdržan je zavrnen. Šest. Prevonš, kdo je za, poročevalce za, kdo je proti, vzdržan je sprejeto. Potem sedem je vključen v peti odstavek, ne bomo glasovali, sedaj pa um, osmi predlog spremembe Alvaro, kdo, poročevalce za, kdo je za, proti, vzdržan je specialist in gospod Adamsko v manjšini je pa sprejet. Torej, devet prvonš, ta je že zdaj tu sedmi odstavek razen. Tisto, kar je v in order to improve the match between the demand and supply in the labor market. Kdo je za? Skupaj s počvasom. Kdo je proti? Štiri proti vzdržanje. Sprejeto potem deset od prvonš, poročevalce za, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Enajst prvonš, skupaj z ustnim predlogom spremembe. Regrets bomo zamenjali z notes. Prepomembna podrobnost. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeti bomo torej črtali regrets. 12. Alvaro, počuvaj se za. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Torej, mamuti so očitno to premagali. Sedaj pa 13. Prvonš, počuvaj se za. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. 14. Prvonš, počuvaj se za. Za, proti, vzdržanje ista večina. Sprejet 15. Aleksandar Alvaro, poročevalce proti. Za 8. Proti. Vzdržani zavrnen. Potem ovodna izjava. Madma 1. Alvaro, poročevalce proti. Za. Proti. Vzdržani zavrnen. Končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. da, 4 proti, ni vzdržanih čestitke gospodu Naranhu Eskobarju. Sedaj pa gremo naprej. Dve poročili Barbare Matera. To je vedno zelo čustveno. Najprej določitev programa pravice in državljanstva za obdobje 2014-2020. Gospa Veržja. Marikla, poročevalka je proti. Kdo je za? Proti vzdržanje. Bomo preverili. Mislim, da je sicer proti, ampak ni čisto jasno. 25 eh, poročevalka je proti, elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Za 20 proti. Zavrnen, res je. Potem 5 poročevalke. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. 26, gospa Vrža, počvaka je proti. To je za, proti, vzdržani, zavrnen, ista večina kot prej. Potem 6, poročvalke, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa v svežnu 27, 28, 29, oziroma ne, ne bo šlo. 27, Vrža, poročvalka je proti. Dve za, proti, vzdržanje zavrnen. 28, za, proti, vzdržanje zavrnen. 29, za, proti, vzdržanje zavrnen. No, se mi zdi, da je isto, ampak v redu. Sedem poročevalke. Za, proti, vzdržanje sprejet. 30 vrža. Prošlo je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrn. 8 poročevalke. Imamo glasovanje po delih. Zdaj je umaknjena ta zahteva. Oziroma, samo v prvem delu bomo glasovali. Tukaj se črta corporate in pročevalka se strinja. Oziroma je to predlog pročevalke. Kdo je za? Proti? Hvala lepa, vzdržani, torej, korporat črtamo. Potem uspešno 132. Ja, bo šlo. Pročevalka je za. Kdo je za? Proti? Vzdržani, ehm, oba sta sprejeta, 33 in ga gresla, pročevalka je za, za, proti, hvala, vzdržani sprejeto. Potem devet poročevalki, kdo je za, proti. Bomo preverili. Mislim, da je večina sicer za, ampak nisem čisto prepričan. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 12 proti noben se ni vzdržal in je sprejeto. Potem enajsto naslovo veržja. Pročevalka je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnen. Potem dvanajst veržja. Pročevalka je proti. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnen z isto večino. Potem trinajst veržja. Pročevalka je proti. Za? Proti proti, zavrnjeno, potem 14 veža, prčaka je za tokrat. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, gospa veža, prčaka je proti. Za, 7, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Potem uvodne izjave, 16 veža, prčaka je proti je za, proti, vzdržanje je zavrno. Potem 17, Gardija Sabal. Glasovanje po delih je bilo umaknjeno, sedaj glasimo svežno, proč ako je za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko damo na glasovanje v svežno 18 za 20. Ne, nekateri se prav načrtoma eh, zlobno obnašajo do predsednika. Očitno to tako. 18. Za, proti, vzdržani, zavrnen. 19. To je za, proti, vzdržani, zavrnen. 20. Ampak niso bili to isti. To je za, proti, vzdržani, zavrnen. V redu. Pripombe, remarks. 21 drža. Poročevako je za. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 3. Poročevako je za. Proti. Vzdržani sprejeto. Potem 22, 23 osvežno bo šlo. Ne. V redu, poti pa samo 22, gospa Vrža. To je za proti vzdržanje. Črtano. Z veliko večino proti. 23 vrža. Za proti vzdržanje. Zavrneno. Ampak tako elegantno. Potem štiri. Počakaj. To je za proti vzdržanje sprejeto. 24 vrža. Počakaj proti. Kdo je za proti vzdržanje? vzdržani zavrnen. Potem predlog zakonodajne resolucije. Bomo lahko glasovali vseh treh v sklopu. Tokrat pa ja, v redu. Torej, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. tem prvem poročilu Barbara Matera. Glasujemo. Konec glasovanja 28.3 proti 2 zdržana. Čestitke Barbari. Pravice in državljanstvo. Zaradi Barbara imajo sedaj državljani končno pravice. Sedaj pa pravosodje za obdobje 2014-2020. Drugo poročilo Barbara Matera. Šest poročevalke. To je za, proti, vzdržane, sprejeto. Alda Suza bi lahko vseh teh predlogov spremembe Alda Suza glasovali v sklopu. Razen 17. Trinajst, trinajst. 15, 13, 14, samo skupaj. Vrejo 13, 14 v sklopu. To je za proti vzdržanje. 13 in 14 sta zavrnjena. Ali lahko gremo skupaj s 15, 16, 17? 15 in 16 samo v sklopu. Vrejo, kdo je za proti vzdržanje zavrnjena. 17. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnen. Potem 7. Barbare. Imamo glasovanje po delih. Oziroma, kot prej. Tukaj gre za eno glasovanje, zato se črta corporate. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Korporat črtamo. 18 in 19 skupaj, ja, kdo je za 18 in 19, kdo je proti vzdržanje zavrnjeno. Potem 20 pročevalka je za, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Potem 21 eder pročevalka je za, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. 22 Inga Gresle, pročevalka je za, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Potem osem prčvake, to je za, proti, vzdržani, spred. Potem pa ponovno 23, 24, 25, 26, razen 26 skupaj. Kaj pa 27 in pa 28, to pa je potem posebej. V redu. Torej. Razen 26 glasujemo vseh predlogov spremembe uh, Jurgen Klute. Kdo je za? Proti? Vsi zavrnjeni. 26. Kdo pa je za 26? Proti? Vzdržani je zavrnjen, ampak um, zmanjšal večino. Potem pa vodne zjave. 10. Jurgen Klute. Poročevalka ga sprejema skupaj z ustnim predlogom spremembe uh, Public Awareness Prevention of Drug Trafficking, Illicit Drug Trafficking and Other Illegal Activities Related Drugs. Kdo je za? Kdo je za drugo? Hvala. Samo zeleni so proti. Vzdržani v redu. Torej je to sprejeto skupaj z ustnim predlogom spremembe. 11 in 12 skupaj sklopu, kdo je za, proti vzdržanih zavrnjena. 345 poročevak v sklopu za, proti, vzdržani sprejeti. Potem predlog zakonodajne resolucije, tudi tukaj v sklopu vse tri. Hvala lepa, kdo je za, proti, tri je proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 3 proti 2 vzdržano. Čestitke Barbari. Materi. Ta je rešila pravice državljanov in pravosodje oboje skupaj. Bien. Alors, en ce qui concerne nous. No. Sedaj pa smo pri izdatkih. Franceske Bazani ni, mi je pa dala navodila. Zato bom povedal tisto, kar je naročila razen, če kdo iz skupine želi nadomestiti Francesco. Ne, v redu, bom pa sam povedal. Torej, ne vem, morda sem kaj narobe razumel tisto, kar je povedala Francesca. Če sem kaj narobe razumel, mi prosim, to kar povete, me popravite. Torej, kot prvo, imamo dva izdatka, 10, 11 in 14 ki sta v skladu tistim, kar smo glasovali pri um, skladu za pregledov globalizaciji. Bomo glasovali o tem. Kdo je za te izdatke? Proti izdatkom? Vzdržani? Sprejeti? In to je torej doslednost tistim, kar smo prej izglasovali. Potem dek um, 19. Tukaj moramo pozdraviti tisto, kar smo se dogovorili s svetom, bili smo zadosti odločni. Šlo je za to, ali lahko uporabljamo vsega skupaj 508 um, sredstev iz prejšnjega leta za prenos, tako da bi um, to nadomestili um, z postakami za raziskave. Svet je temu nasprotoval. Želi so, da parlament ne bi izglasoval zadnjega um, računa s popravki za leto 2011. Države članice so um, dobile um, nazaj presežke um, iz leta 2011 in sedaj s tem izdatki bomo financirali raziskave, kot to želimo v parlamentu in poročevalka pravi, da ne, to izglasujemo. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Potem DEC 21. Ta izdatek je v skladu z uporabo sredstev za humanitarno pomoč in pa pomoč v obliki hrane za nujno pomoč. Mislim, da to ne bo problem. Tudi pročovako to seveda pozdravlja. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. prav tako še um, DEC 18. Ta izdatek sicer ni seznamo, ampak z tega pa dobili v drugih dokumentih. Tukaj je za izkoristek rezerv iz um, računa za komunikacije. Odbor KULT je to zahteval. Poročevalka je za. Kdo je za? Proti. Dva proti. Vzdržani sprejeto. pa še nekaj kot informacije o svojih dosejih, imate tudi prilagoditev um, glede uh, sredstev za raziskave o tehničnih prilagoditvah. Nismo glasovali, ampak smo pa to posodovali odboru za proračun. Torej, naš odbor je to dobil kot informacijo. Hvala lepa. Toliko glede izdatkov našega proračuna. Sedaj pa še druge um, postavke, gospod poročevalec. Ja, tukaj imamo več zahtevnih prenosov iz proračuna. Nekateri prenosi sredstva so upravičeni, so vsi zakoniti. Torej, predlagam, da glasujemo za vse to. Bom na kratko predstavil, zakaj gre pri vsakem. najprej prenos za Evropsko sodišče 172 tisoč evrov. V administrativne namene je to namenjeno in sicer za nove tehnologije za sodišče Evropskih skupnosti, da izboljšajo upravljanje sistemov potem. Potem še ena sprememba. Številka dve za Evropsko sodišče. 120 tisoč evrov. In potem še za parlament. dvesto trideset tisoč evrov za prilagoditev novemu statutu za člane potem še en za 23.170 evrov. To pa so stroški za održavanje. In pa za druge stroške za um, ekonomsko-socialni odbor. Potem pa še odbor regi, še ena sprememba v proračunu. 16 tisoč evrov, zato da pokrijemo potrebe za vzdrževanje, za premikanje pohištva in opreme. In potem še eden za odbor regi, 13 tisoč evrov za dokumente in pa stroške za knjižnico. potem še ena sprememba v odboru regi, 77 tisoč evrov. Za vrtce, to je mislim, da dobra novica za osebje. torej za krite stroško za vrce. Mislim, da lahko vse to podpremo vse te eh, zahteve za prenos sredstev v naslednje leto lahko podpremo. Hvala lepa poročevalcu. Torej bomo glasovali v bloku, kdo je za, proti, dva proti vzdržani. Sprejeto v sklopu čestitke poročevalcu. Potem točka 29 nepremičninska politika. Bomo o tem govorili popovdne. Ampak sedaj pa vendarle prosim Moniko, da pove, ali. Želi glasovanje o splošnem institutu iz Vinjusa. Monika. Um, Spoštovani predsedujoči, gre za Evropski institut za enakost spolov, ki je v Vilni, v Litvi in že v dosegu o novo, o ustanovitvi smo morali najeti stavbe in na to smo s podporo litvanske vlade dobili to zelo ugo, po ugodni ceni. In eh, na to smo tudi dobili zastopstvo v komisiji, s katerim smo se preselili v isto stavbo in eh, s tem upamo, da bomo pridobili sinergi, sinergijske učinke in da bomo lahko dobili 50 odstotkov stavbe, ki je na zelo atraktivnem mestu, središču mesta v Vilni in eh, spada k ščirki skupine IKEA. V enem delu je tudi enakovalni centr, v enem delu uh, hotel, uh, pisarniški prostori in tam je seveda možno najeti prostore za desetletno pogodbo. Uh, po petih letih se lahko odstopi od pogodbe. Seveda je potreba po prostoru ve, velika, zato prosim, oziroma eh, to je vse urejeno po uredju o horizontalni ureditvi in parlament in svet sta tako eh, seveda sklenila, mi se moramo s tem sprijazniti ker je bilo to pač tako odločno v preteklosti in iz tega razloga je treba tudi površine, ki tako in tako nisto ravno dosti velike za dokumentacijski center, ampak eh, vsaj minimalno količino smo dobili, to je 2000 kvadratnih metrov, ki naj bi imele prostor za okoli 213 oseb in eh, v letih 2012 do 2013 naj bi poravnali vse stroške in najmnina je 14 evrov plus 2,53 evrov. Oprostite, nisem hotela govoriti tako dolgo. Torej, 2,53 evra za obdobje 10 let. Skupaj so stroški 4,9 milijona evrov. In ker so te dimenzije, torej ker to pravzaprav ne sodi v odbor za proračun in pri eh, svoje soporočevalki in socialnih demokratih se zahvaljujem. Včeraj je dobila dokumentacijo in prosim jo, da v prihodnje pravočasno eh, izroči eh, vse te podatke in zahvaljujem se, da je danes še Eh, nakazala, da smemo pritrditi tej možnosti. In tudi drugi so poročevali, da se strinja s tem, ampak čas je bil tako kratek, da skoraj da ni zadostoval za tako odločitev, zato bi prosila, da bi bilo pametno, če bi že danes eh, bilo možno, da ne bi odali mnenja, ker bi Ajge lažje nadaljevala s svojim delom. Uredo, hvala lepa, poročevalke. Sekretarat je posledoval dokumente takoj, ko jih je dobil. Nažalost um, je bilo to nekoliko pozno, ampak v redu. Imeli smo praktične težave, bomo poskušali drugič bolj rešiti to naša pročevalka tole meni, da to lahko pozdravimo, da damo zeleno luč in ne predlaga, da upravimo našo pravico, da damo mnenje. Zato torej ne bomo glasovali o tem predlogu, če se strinjate. Torej, sedaj smo končali z glasovanjem in lahko gremo nazaj na dnevni red pri vsebinskih točkah. Pri peti točki imamo večletni finančni okvir. Na kratko ne povem nekaj besed, sicer na željo obeh poročevalcev glede stroškov. Rajmer Boge in uh, Ivano Kalfin, nažalost niste mogli priti iz različnih razlogov. Anja Jensen in pa Luke Doen sta pristojna za sredstva. Če želite še kaj dopolniti, to seveda lahko storite. Poglejte, na Evropskem svetu so prvič omenili tudi proračunski okvir. To so storili 28. in 29. junija, kot je to bilo predvideno. Potem 98 odstotkov vsega časa na tem svetu je bilo namenjenega finančne gospodarske krizi. sedaj vse ostalo pa so obravnavali zelo na hitro. Na Evropskem svetu so potrdili časovnico in sicer končni želeni roki ne bili politično gledano um, decembra 2012, sedaj takšne so želje. Že od vsega začetka si želimo takšen časovni okvir, sedaj je bil ta tudi potrjen ciprsko predsedstvo je Evropski svet povabil k temu, da začnejo bolj konkretna pogajanja v svetu ter tudi z Evropskim parlamentom. In sicer na podlagi dokumenta Negotiating Box, ki ga je pripravilo prejšnje dansko predsedstvo. To je ena izmed podlag za delo Ne, edina podlaga, ampak ena izmed podlag za delo je to. Ciprsko predsedstvo je tudi izdalo dopis. Mislim, da ste ga dobili. Eh, tako so ga dobili tudi koordinatori. Tam je zapisano, kako ciprsko predsedstvo želi voditi delo v svetu za splošne zadeve in pa delo skupaj z Evropskim parlamentom. In ta dopis je v skladu s tistim, kar želi parlament in pa kar si eh, želi delegacija parlamenta. Pročevalci so to vedno povedali tudi na naših srečanjih s trijom predsedstvom. Povedali smo, da se moramo držati Lizbonske pogodbe in pa da je politično nujno in tudi pravno gledano nujno to, da razlikujemo med um, točkami, ki se nanašajo na um, proračunski okvir, uh, kar je torej vezano na zakladane akcije iz proračunskega okvira in pa um, tudi vezano med institucionalni okvir in pa na drugi strani tem, da moramo um, posebej obravnavati tiste stvari, ki so v običajnem um, uh, zakladanem postopku, včasih tudi seveda izjemno, ampak na splošno običajnem. Tukaj velja postopek soodločanja, kjer velja eh, tudi odločitev Evropskega parlamenta. Cipersko predsedstvo je bolje kot pa prejšnje dansko predsedstvo sprejelo to sporočilo. To so tudi vključili v svoje dokumente. Kmalo bomo imeli srečanje s ciperskim predsedstvom, s tem v zvezi in poskušali bomo gotoviti, kako to konkretno upeljati v metodo dela. predsednik Šulc eh, predseduje eh, kontaktne skupini. In um, predlagamo je, da sam dansko predsedstvo povem naslednje. Da se strinjamo glede te porazdelitve točk, eh, na eni strani MFF in pa na drugi strani zakonodaje na splošno. Potem svet za splošne zadeve, se bo odločil v notranjih pogajanjih in potem bomo imeli še pogajanja um, med triom predsedstva in pa um, našim odborom za proračun. Tukaj se bomo ukvarjali samo s proračunskimi sredstvi. Potem bomo um, ministerskemu svetu posredovali ustrezne dokumente in pa tudi um, pristojnim um, organom Evropskega parlamenta. Um, govorili bodo tudi o pravni podlagi, um, posamični odbori bodo govorili o posamičnih podpor, naprimer vem, kultura, raziskave, eh, kohezijska sredstva, regionalna sredstva in tako dalje. Vsi za svoje um, pristojnosti. Ko bodo pogajanja o pravni podlagi zadosti daleč, bomo pa šli naprej. Naši kolegi iz pristojnih odborov bodo potem kot referenčno um, točko vzeli odločitve iz odbora Šure. To je bilo rečeno v okviru kontaktne skupine. Torej 24. januarja. se naša delegacija prvič sreča s trijom predsedstva. gospod Andreas Mavrojanis, je minister za evropske zadeve in je tukaj pristojen in bo naš eh, sogovorec glede večletnega finančnega okvira in pa tudi glede eh, predloga proračuna za 2013. Trialog na začetku tedna ehm, je bil pravno v okviru ministra za finance in minister za finance je dejal, da smo se zadnjič srečali s njim, da bo naslednjič gospod Mavrojanis ehm, vodil ta pogajanja z njimi se bomo pogovarjali. To bodo naši predstavniki na strani ciprskega predsedstva. V redu. Torej, sedaj dajem besedo še poročevalcem za lastna sredstva. Lastna sredstva. Evropski svet o tem ni govoril. Ekofin predtem je obravnaval um, predlog za davek na finančne transakcije in nacionalne delegacije so povedali svoje mnenje v razpravi o tem, kakšne so njihove politične um, namere glede davka na finančne transakcije. Nekatere delegacije so dejale, da ga kategorično zavračajo, nekatere druge so dejale, da imajo namen, da ga uveljavijo. Potem pa bomo videli, kakšni bodo dokončni sklepi. Uh, in pa kako bo to vplivalo tudi na lastna sredstva. No, Jean-Luc eh, bi lahko povedal, kakšno je trenutno stanje in potem še um, kolega Jensa. Že pa grand chose a ajouté à ce que tu as dit Alain, mais... No, um, glede, edina nova stvar glede lastnih sredstev Glede um, na svetu za splošne zadeve, o tem niso veliko govorili, je naslednja. Dansko predsedstvo je pripravilo tudi negotiating box, um, kjer so tudi ohranjene povezave z MFF-em. Uh, In na zadnjem svetu za splošne zadeve so dejali, da ni večine, da ni soglasja za to, da bi uvedli davek na finančne transakcije za vse države Evropske unije. Kaj lahko zaključimo? To seveda tudi je povezano z lastnimi sredstvi na svetu za splošne zadeve, je bilo um, vidno, da je situacija ne ravno jasna. Komisar Levandovski je dejal, da razprava o davku na finančne transakcije še ni končana. Komisar uh, tudi pravi, da ta razprava še ni končana um, glede na lastna sredstva. Sedaj bomo videli, ali bo komisija priporočila okrepljeno sodelovanje in če bo na to vezala tudi predlog za to, da to vežemo tudi na lasna sredstva, glede na trenutno stanje, glede na trenutno um, mnenje parlamenta pri lasnih sredstvih, mislim, da lahko še vedno naprej podpiramo predlog komisije in njihovo stališče. Bomo še videli, kaj se bo komisija na koncu odločila, kaj bo na koncu sprejela glede davka na finančne transakcije. potem še nekaj. Sedaj pripravljamo resolucijo za oktober. To bo umestna faza za MFF. In eh, pravno stališče glede MFF je tukaj nekoliko drugačno, eh, ampak moramo pa vseeno ohraniti povezavo med MFF in pa lastnimi sredstvi tudi pri tej umestni resoluciji, ampak to bomo počeli v prihodnosti. Hvala, Žan Luk. Ene, želiš kaj dodati? Ko sem se strinjam z Žanlukom, mislim, da moramo pokačakati na razpravo, ki bo potekala o večletnem finančnem okviru. Potem bomo videli, kako države na to gledajo. Mogoče bodo nekatere države bolj nadpredovale od drugih. Vendar pa mislim, da bi se morali posvetiti drugim eh, predlogom, ki ne vplivajo na zakonodajo, ampak eh, ki se nanašajo na izvajanje. In Evropski parlament ima več pristojnosti pri izvajanju, kot pa. na področju obdavčevanja. Torej, mogoče bi lahko kaj storili glede tega. Celoten predlog je prevcej zapleten. Kar zadeva izdatke, bi rada povedala naslednje. Reimer in Ivano imate sestanke vsak mesec z predstavniki posameznih odborov in To nam daje dober pregled eh, dela v posameznih odborih. Tako lažje govorimo o perspektivi za večletni finančni okvir. Potrebno je poskrbeti za napredek v postopku soodločanja. Evropski svet ne more sprejemati samovoljnih odločitev. Po drugi strani pa slišimo zaskrbljenost, da bomo morali sprejeti, glede tega, da bomo morali sprejeti eh, sporazume v prvem branju. ko govorimo o strukturnih skladih eh, za naslednje leto, se moramo zavedati, da je to zelo zapleten postopek. Zelo težko je udejaniti nove pristojnosti, ki smo jih dobili v Lizbonski pogodbi in mislim, da nam svet pri tem ni uprav veliko podporo. Najlepša hvala. Hvala, Anne. Res je. Goran Ferm. Thank you, Chair. Yes, I just would like to underline and, and perhaps extend a little bit on some of. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi spregovoril o postopku, kaj ti mislim, da je zelo pomembno, da v postopku napredujemo, kaj ti sicer bo prišlo do velikih težav. Omenili ste dokument ciprskega predsedstva glede organizacije dela v eh, drugem polletju leta 2012. Tukaj je zelo nekaj zelo pomembnih točk, ki jih je potrebno nasprotovati. Prvič menijo, da pogovori v drugih eh, svetih eh, z izjemo sveta za splošne zadeve, ne bi smeli vnaprej predvidevati eh, rezultata glede večletnega finančnega okvira. Mislim, da je to v nasprotju z načelom dela eh, Evropskega sveta. Pomembno je doseči eh, določen rezultat, ne glede zgornjih meja večletnega finančnega okvira, ampak glede drugih zadev. To se mi zdi zelo pomembno pravijo, da bodo organizirali tudi posvete z eh, predstavniki Evropskega parlamenta na obrobju vseh svetov za splošne zadeve, ampak mislim, da je čas, eh, da se premaknemo nekoliko naprej, da se pripravimo na pogajanja. poleg tega v tem dokumentu pravijo tudi, da bo do nadaljevali z predlogi in sicer v skladu z delno splošnim pristopom. Ne vem, mislim, da si besedici delno in splošno nasprotujeta in sicer na osnovi eh, dialoga z Evropskim parlamentom, ampak neformalnega dialoga. Pa ne gre za neformalni dialog, eh, kaj ti gre za eh, postopek soodločanja. Zaradi tega mislim, da moramo povdariti, da je pomembno, da pride do pogajanj. Čas je za pogajanja, ne pa samo za neformalne posvete. Hvala, Grn. Ja, res je. Zato se bom zauzima tudi v pogovorih s ciprskim predsedstvom. Izabel Duron. Hvala lepa, predsednik. Ta tema je zelo občutljiva, zelo težavna, še posebej glede povezave med lastnimi sredstvi in pa MFF-jem. Zato bi res rada podprla tisto, kar je povedal Žoluk, um, potem uh, Ana Jensen in pa drugi. Tudi vi, predsednik. Namreč, za vsako ceno moramo ohraniti to povezavo, čim bolj tesno, čim bolj dobrošno povezavo uh, med MFF in pa lastnimi sredstvi. In v okviru teh lastnih sredstev tudi davek na finančne transakcije. Čeprav res sveda, kaj, vemo, kaj se dogaja v svetu, vemo, kakšne so predloge komisije glede eh, morbidnega ukrepljenega sodelovanja. Torej, moramo izkoristiti svojo težo tudi glede postopka. Moramo čim bolj um, koristno izkoristiti tam, kjer imamo oblastila namreč glede pravil za izvajanje, potem umestno pročilo o MFF-ju. Tukaj um, lahko povemo svoje mnenje in ga tudi zelo argumentiramo podpremo. Drugo so bolj deklarativne izjave, bolj retorika in tam nimamo veliko pooblastila. Ampak tukaj, kjer pa lahko nekaj storimo, pa moramo ostati enotni. Moramo podpreti komisijo, da podpre povzamet lastni sredstvi in pa MFF-jem. To je res nujno. takoj po počitnicah um, bomo videli, kaj se bo zgodilo, potem jeseni bomo sledili novim dogodkom in pa um, tem, kaj se bo zgodilo tudi v okviru kontaktne skupine. Hvala. Merci, Izabel. V redu, hvala, Izabel. Salvador. <clears throat> Yo solo quiero hacer una pregunta porque estoy de acuerdo con las consideraciones que hace. Imam samo eno vprašanje. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi ampak sedaj bi rad spregovoril o ciprskem predsedstvu in njegovih načrtih. Postopek soodločanja Mislim, da je sicer vključeno načrt eh, predsedstva, pa tudi komisija želi sodelovati z nami, ampak kar zadeva proračun prebral sem si zaključke eh, vrha z dne 29. junija. Ampak kaj lahko pravzaprav pričakujemo od ciperskega predsedstva ali bo prišlo do kakšnega napredka? Ali bo svet sprejel kakšen akt? ali bo Evropska komisija podala predloge, bo svet to zahteval ali pa govorimo samo o okrepljenem sodelovanju. Salvador. Glej, tudi ta vprašanja bo zastavil ciprskem predsedstvu, potem lastna sredstva. Sedaj smo v precej nepričakovani situaciji. Evropski svet. Na svetu sploh niso govorili o tem. Potem Ekofin je sicer spregovoril o tem. Uh, ne vem, šesti agregaci je dejalo, da ne more podpreti uvedbe davka in finančne transakcije. To je edina točka pri lastnih sredstvih, o kateri so sploh govorili. Ampak, kar je pa bolj neprečakovano in kar je predvsej bolj pozitivno glede na stališče parlamenta, devet delegacij gotovo bodo čez nekaj časa temu sledili še drugi, je dejalo, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bodo uvedli davek na finančne transakcije v svoji državi. In Evropska komisija se je tako odzvala in dejala takole. Če bi lahko davek na finančne transakcije uvedli v okviru okrepljenega sodelovanja, torej glede na postopek, ki ga predvideva Lizbonska pogodba, potem bo Evropska komisija predlagala, da prihodke iz tega davka, vsaj deloma, namenimo um, novim lastnim sredstvem. To bodo nova lastna sredstva. To moramo sedaj oceniti kot prvo politično, kot drugo pravno gledano. Namreč, ali lahko imamo okrepljeno sodelovanje z vzpostitvijo lastnih sredstev in če ja, potem ali lahko rečemo, da nov prihodek iz okrepljenega sodelovanja um, bo pretvoren v lastna sredstva. Ampak um, to ne bodo lastna sredstva na ravni 27 držav članic, lahko pa so to lastna sredstva, ampak ne na ravni vseh. Ali je to mogoče, torej pravno in pa politično gledano moramo to razjasniti. No, ampak tudi potem se bo um, razprava še nadaljevala. Sedaj v bistvu je stvar celo bolj pozitivna kot pa pri odhodkih. Vsaj za enkrat. No, pa kakorkoli že to vprašanje bomo morali zastaviti in ga bom zastavil ciprskemu predsedstvu. In seveda tudi komisiji. Ja, seveda. Še toliko bolj zato, kot sta um, povedala oba poročevalca in pa kot je povedala Izabel Duro. Pri lastnih sredstvih nimamo samo davka na finančne transakcije komisija je omenila tudi um, DDV. In vedno smo dali, če ne bomo um, uspešno rešili um, vprašanja pri prvih uh, predlogih Evropske komisije, potem bomo komisijo prosili, da pripravi nove predloge, če ti ne bodo uspešne. In s tem bomo potem zamenili prejšnje predloge, če prejšnje bodo sprejeti. Še vedno bomo stali na isti poti. In glede časovnice bomo um, ostali pri um, glavni smernici parlamenta. Namreč, če smo septembra dogovorili, potem um, seveda lahko uh, potem decembra um, damo dogovor, ampak če ne bo um, dogovor glede jasnih sredstev, potem tudi ne bo dogovor glede odhodkov. To je jasno. Ampak kaj je pa še bolj zabavno? Kaj se bo zgodilo z lastnimi sredstvi v svetu? na Evropskem svetu. Dokler se s tem ukvarjajo ministri za proračun, seveda oni. Um, Um, so v nekaterih državah za uvedbo davka na finančne transakcije, drugi spet ne. Ampak ministri imajo naslednje cilje. Kot prvo, zamrzniti ali pa celo zmanjšati um, svoje nacionalne prispevke k evropskemu proračunu. In vsa sredstva iz novega davka na finančne transakcije bi namenili za financiranje nacionalnih potreb v večini držav, um, pa želijo zmanjšati primankljaj, nacionalni primankljaj. No, in če nekdo želi naenkrat eh, preveč doseči, potem v Franciji rečemo takole. Ne moremo uh, imeti najprej masla, potem ohranimo sredstva, s katerimi smo kupili uh, maslo, obenem pa tudi um, dati nasmeh na um, usta prodajalke. Treba bo izbrati, ne moramo imeti vsega. In tudi ministri za proračun bodo morali sprejeti odločitev. Že do vsega začetka parlament pravi in kot vedno rečemo, uradno, povradno, zasebno, javno, pisno, ustno, parlament vedno pravi tole. Nova lastna sredstva moramo eh, nameniti za znižanje nacionalnih prispevkov. Tako bodo države imele jamstvo za to, da v vsakem primeru ta lastna sredstva bodo v celoti v celoti služila nacionalnim proračunom. Tako bi um, znižali svoje nacionalne prispevke v evropski proračun. No, ampak ministri za proračun ne morejo zmagati dvakrat, lahko samo enkrat, ne pa dvakrat, ne morejo dobiti vsega. In ministri za proračun pa tega ne razumejo, ne more, to je pač njihov problem z njihovo genetiko ali kako poleg tega pa so še funkcionarji, pa še za proračun, torej ministri za proračun um, in genetsko gledano pač um, ne morem tako uspeti, to je pač genetska deformacija. No, ampak očitno so se ministri vendarle genetsko spremenili. Ko si zastavijo velike cilje za podporo gospodarske rasti, za povečano konkurenčnost evropskega gospodarstva, uh, glede na Evropo 2020, In ko je treba tudi obenem znižati nacionalne proračune, vrčevati, potem je jasno, da je edina možna rešitev te kvadrature kroga to, da ustvarimo nova sredstva, s katerim bomo neposredno podpirali evropski proračun in sicer za evropske politike. Tako bi dosegli kritično maso, ki je nujna za to, da smo učinkoviti tudi na gospodarski ravni. In tako bi tudi obenem. enem snižali nacionalne prihodke v evropski proračun. Za enkrat še nismo šli v ta pogajanja na takšen način, v takšnem duhu, ampak danska vlada je načeloma nasprotovala davku ampak vseeno pa um, je sodelovala v razpravi v delovni skupini o davku na finančne transakcije in glede na to smo v bistvu dosegli več, kot pa smo pričakovali. Pri pogajanjih smo šli dlje, kot pa smo mislili. To je kočljiva točka in na koncu, um, kot vemo, bo to morda najbolj kočljiva točka v naših pogajanjih. Torej, kolegice in kolegi, predlagam, da ostanem pri tem. Glede proračuna trenačnega okvira. Še veliko točk nas čaka in se bomo še pogruli um, tudi pozneje, tudi um, septembra v našem odboru in pa tudi skupaj s koordinatorji. Potem septembra bomo bolje vedeli, kako bomo sodelovali s ciprskim predsedstvom in pa tudi, kaj se bo zgodilo v svetu nasplošno. Takrat jeseni bo svet tudi že imel svojo časovnico. No, in sedaj predlagam, da gremo še na tri poročila. Profesor Haglund je to pripravil. Gospod Ton Vals ga sedaj nadomešča. Kolega, predlagam, da vsa tri poročila predstaviš naenkrat, če je mogoče, tako da bomo imeli skupno razpravo o vseh trih poročilih. Vsa tri poročila so med seboj zelo povezana. Torej, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, da lahko nadaljujem z delom, ki ga je pričel moj predhodnik Karl Haglund. Tega seveda ne bom mogel storiti z istim šarmom kot predsednik odbora, ampak storil bom vse, kar lahko. vsa tri poročila so zelo tesno povezana, kot je povedal gospod predsednik. Zato bom opravil enotno predstavitev. Najprej bi se rad zahvalil Evropski komisiji za odličen predlog, ki odraža tudi zahteve Evropskega parlamenta. Gre za okrepljeno financiranje raziskav in inovacij, gre za uspodbujanje investicij v raziskave in razvoj, gre za iskanje sinergij in tako naprej. Kar zadeva program Obzorje 2020, imam tri priporočila in sicer želim povezati odličnost in kohezijo. Odličnost mora vedno biti naše vodilno načelo. Mislim, da moramo včasih razmisliti tudi o tem, kaj odličnost pravzaprav pomeni, kaj ti univerze včasih pravijo, da pač vsi dobijo deset točk in potem je težko ugotoviti, katere univerze so boljše. Potem drugič, države, ki ne spadajo v sklop kohezije, ne bi smele biti izključene iz vsega financiranja, torej bi morali razširiti obseg tega financiranja, da bi poskrbeli za dober razvoj na področju raziskav in inovacij. Raziskave in inovacije bi morali prijeti za dostna sredstva Namesto, da imamo predlog, da naj bi polovico sredstev eh, za to področje bilo namenjenih na samem začetku, potem, ko bomo videli, kako se zadeve odvijajo, pa bomo temu področju namenili še drugo polovico sredstev. S tem se ne strinjam. Potem pa bi rad izpostavil še pomen poenostavitve, zmanjšanje upravnih stroškov okrepitev vloge majhnih in srednje velikih podjetij in pa izkrivljanje konkurence. Predlogi spremembe 1 in 13 je spet izpostavljena odličnost, potrebno pa je zagotoviti tudi prožnost, ki se nanaša tudi na pravila za financiranje. In eh, projekti se medsebojno precej razlikujejo, predloge spremem pa najprej poznate poenostavitev postopkov je zelo pomembna. Kajti tukaj prihaja do številnih obtožb eh, glede neustrezne učinkovitosti. Potem pa še atomska energija 4, 8, 13 in 17 so predloge sprememb, ki spet govorijo o odličnosti. to področje mora ostati znotraj večletnega finančnega okvira. Vendar pa se moramo izogniti nerodnemu ravnanju, ki smo bili priča v preteklosti. Gre za zelo kontroverzno temo. Vem, da imajo številni glede jedrske energije predvsej drugačno mnenje, recimo Nemčija, ki se želi povsem odreči jedrski energiji. Rok za ložitev predlogov sprememb je 16. juli. Veselim se že vaših predlogov sprememb, kajti na ta način bom lahko obogatil poročilo oziroma poročila, zato bom največ potreboval več časa kot eh, drugi eh, poslanci, ker sem še precej neizkušen skušam storiti vse, kar je v moji moči, ampak se še učim. Preveč skromni ste, odlično predstavitev ste naredili in tudi dobro ste upravili svoje delo. Imate prav, da ustrate nad tem, da moramo ponestaviti postopek. No, in to se potem nanaša tudi na reformo finančne urede. Po zrodovih pogajanjih so se institucije dovolile. Kolegica Gresla je tukaj res opravila odlično delo. Ampak to potem treba še dopolniti v uredi o različnih raziskovalnih programih. Goran Ferm, želi besedo. Ja, hvala lepa. Gospod predsednik, imam nekaj zahtev. Najprej bi se rad zahvalil našemu novemu članu za uh, zelo dobro predstavitev. Najprej imam vprašanje za vas, gospod eh, predsednik in pa za sekretarjat. Eh, naši poslanci imajo težave z rokom za vložitev predlogov sprememb, pa tudi naš novi član se je pravkar pričel ukvarjati z tem dosjejem, ali bi lahko uh, Eh, podaljšali ta rok za uložitev predlogov sprememb eh, vsaj na torek, eh, na mesto ponedeljek. To bi nam bilo veliko pomoč. Kar zadeva vsebino, pa imam nekaj sporočil. To spet velja predvsem za vas in pa za sekretarjata. Mogoče tudi za novega poročevalca gre za novo pravno podlago za ITER, to ni vključeno v ta svežen, kako se bomo ukvarjali z tem. Mislim, da bi moral eh, odbor za proračun podati mnenje tudi glede pravne podlage za program ITER. Kakšna je trenutna situacija glede tega? Iz tega razloga smo tudi zaskrbljeni glede predloga spremembe 16 v poročilu. Nismo namreč posem prepričani, da je to najboljši način za obravnavo programa ITER. Potem pa sta tukaj še uvodni izjavi 6 in 7, eh, ko gre za poročilo o Euratomu. Tam navajamo ITER, ampak na način, ki zastavlja določena vprašanja. Torej, ITER bi radi nekoliko podrobneje obravnavali. Imam tudi nekaj sporočil v imenu naše poročevalke v senci, gospe Edith Herzog. Trenutno je v Ignalini v Litvi, tako da ne more biti z nami, ampak povedala mi je, da bo vložila nekaj predlogov sprememb. Nanašajo se na glavne prednostne naloge poročevalca. Gre seveda za odličnost, z odličnostjo se povsem eh, strinjamo. Evropske raziskave morajo izkazovati odličnost, vendar pa moramo vzpostaviti tudi povezavo med odličnostjo in pa kohezijo. Torej, zgraditi moramo most do kohezije za tiste države članice, ki še niso na ustrezni ravni, ki nimajo Oxforda, ampak ga morajo šele zgraditi. Torej, V tej smeri bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Odličnost pa je pomembna ne le pri raziskavah, ampak tudi pri inovacijah. In eh, Edith Herzog bi rada razpravljala o finančnih instrumentih v tem poročilu. Vložila bo nekaj predlogov sprememb tudi na to temo. Ampak eh, povezava med odličnostjo in kohezijo, to je zelo pomembna tema. Edith Herzog bo seveda zagovarjala povečanje sredstev za celotno področje raziskav in inovacij v sedmem okvirnem programu. Kar zadeva poenostavitev, bo vložila nekaj specifičnih predlogov sprememb eh, glede stroškov za zaposlene, kaj te na tem področju eh, lahko izvedemo veliko poenostavitev. Poleg tega bo Edith Herzog vložila tudi predloge sprememb glede tveganja za beg možganov. Različni deli Evrope so uh, v različnem uh, položaju in zaradi tega se moramo izogniti begu možganov iz uh, revnega vzhoda na bogatejši zahod potrebno je poskrbeti za pretok možganov, ne za beg možganov. To se zdi zelo pomemben koncept. Vložila bo tudi nekaj predlogov sprememb glede odeležbe majhnih in srednje velikih podjetij. Torej, naša poslanska skupina bo vložila celo vrsto predlogov sprememb. Eh, vložila jih bo Edith Herzog, eh, naša poročevalka v Senci in želel sem le predstaviti njeno mnenje. Hvala, Gürn, glede tega vprašanja na začetku. Uh, glede roka za vložitev predlogov sprememb. To lahko podaljšamo za en dan. 17. julija na mesto 16. do 12. No, ampak to je vse, dle ne moramo prilagati, zato ker ne bo več osebja tu. Ampak lahko pa podaljšamo to za 24 tur. Besedila so bila že kar nekaj časa nazaj posredovana bomo seveda tudi preverili pravno podlago za ITER. Bomo preverili, ne vem, če se bo pravna podlaga spremenila, potem moramo tudi kot odbor za proračun dati svoje mnenje, tako kot to počnemo pri drugih pravnih podlagah. Monika Almajer, želi besedo. Spoštovani predsedajoči, najprej se zahvaljujem kolegicam in kolegom, kolegici Stovac, se zahvaljujem. Torej, ne zavidam vam. 4000 strani novih pravil v nekaj dneh in vse to presuditi v tako kratkem času. Čestitam vam, da ste to sploh uspeli narediti. To res ni tako enostavno. To so štirje predloge komisije k okvirnemu programu, specifičnemu programu in pravilom o vdeležbi, eh, obzorje 2020 in Eh, strinjam se s poročevalko glede načela odličnosti, ki ga moramo poštevati še zlasti, da je treba financirati tudi države, ki niso v kohezijskem, ki ne prejemajo kohezijskih eh, sredstev in kar zadeva inštitut EIT, če se prav spominjam, smo razpravljali o tem, da bo financiranje EIT-ja predvideno že od vsega začetka, če tudi bo do, uh, za to potrebni različni koraki. In glede tega bom še podala predloge. Mislim pa, da je pomembno, da poudarimo iz vidika odbora za proračun, saj nočemo uh, tukaj razpravljati celotno razpravo, ki sodi v odbore ITRE. Mislim, da je za nas pomembno, da dosežemo evropsko dodatno vrednost pri financiranju. Ne želimo zgolj nadomestiti nacionalnih sredstev in doseči samo te eh, koristi. Drugi, drugo načelo, ki je pomembno, je načelo odličnosti in tretjič, da imajo majhna in srednje velika podjetja tudi dostop do teh projektov. To je še vedno namreč problem. Če se ne bodo majhna in srednja velika podjetja mogla priključiti velikim, potem ne bodo eh, mogla sodelovati pri teh projektih. In pri subvencijah je potrebna jasnost glede obračunov teh projektov subvencij, kajti če bomo dve leti pozneje dobili smernice, ki bodo drugačne od tega, kar smo eh, se dogovorili na začetku, potem bomo prišli pred sodišče, ker se nismo držali oziroma se nismo od začetka že dogovorili za to, zakaj eh, in čemu bomo kaj financirali. Zato moramo poskrbeti za pravno varnost in od začetka že določiti, kaj se bo financiralo, kaj se ne bo financiralo. Sicer pa bomo prišli pred sodišče. Pri temi ITER si želim ločevanje med eh, programom za eh, raziskave in inovacije, da ne bomo stalno razpravljali z odborom za ITER, eh, odkot bomo vzeli sredstva za ITER v obzorju 2020 in tako naprej. In pomembno je tudi, da z denarjem, s katerim želimo okrepiti evropske lokacije in evropsko proizvodnjo, eh, krepimo tudi eh, lokacije in delovna mesta znotraj Evropske unije. In zadnja točka je zmanjšanje birokratskih izdatkov. Poskrbeti moramo za to, da te obremenitve birokracije ne bodo se razrasle v neskončnost, kaj ti tega si sploh ne moremo privoščiti. Hvala lepa. Merci, Monika. Hvala, Monika Elizabeth Duro. Hvala lepa, predsednik, na kratko. Tako kot drugi, tudi sam podpiram to, da se predvsej poveča jo zneska za to kategorijo programu AA. To vas gotovo ne bo presenetilo. No, pri ITER um, seveda imam drugačno stališče. Mi gotovo nismo ravno najbolj nadušeni nad Euratomom. Glede MSP-jev tukaj pa se strinjam, mislim, da res um, moramo vključiti MSP-je v sam program, pa tudi v um, finančno vzvode. Uh, tako da bomo ustvarili čim več delovnih mest tudi v MSP-jih. Prav tako bomo tudi predložili predlog sprem glede trajnosti tega projekta. Ti zneski so predvsej visoki. Predvsem je treba ustrezno izbrati teme za delo. Te teme morajo trajnostno izkoristiti vse potencijale za izboljšanje našega gospodarstva pa za čim boljše delovanje. Hvala iz, Izabel. Um, Salvador. Se quiero expresar la, <clears throat> la opinión de. Hvala lepa. Govorim veno Marije Garvaso, ki je poročevalka v Senci za to poročilo za našo politično skupino. In sicer je tukaj pet točk, ki jih bom prebral. Gospa Grasa spravi, ki je v Združenih državah, države, eh, državah Amerike, eh, se ni mogla udeležiti in to bom prebral v angliščini. Te zadeve imajo opraviti z eh, programom Obzorje 2020. Zaradi tega je potrebno okrepiti financiranje in poskrbeti za večjo udeležbo zasebnega sektorja. Tako bomo okrepili možnosti izvajanja raziskav in inovacij v Evropski uniji. Gospa Karvaljo meni, da je potrebno izboljšati število, um, da je potrebno izboljšati situacijo na univerzah, da je potrebno povečati število študentov in poskrbeti tudi za zmanjšanje uh, prehitrih uh, uh, izstopov iz uh, univerz. Potrebno je spodbujati tudi odličnost in pa zagotoviti izvajanje poenostavitev na številnih področjih. Potrebno je iskati sinergije in poskrbeti za dopolnjevanje za strukturnimi skladi. Très bien. Merci beaucoup. Alors... Hvala lepa vsem, kolegice in kolegi. Poročevalka, želite še enkrat besedo? Jan, na hitro. No, čisto na hitro. Rad bi se zahvalil vsem, kaj ti mislim, da je bilo iz mojega uvoda jasno, zakaj se zauzemam, prepričan pa sem, da bom lahko vključil uh, vaše komentarje in pripravljen sem na sodelovanje z vami. Prepričan sem, da bomo uspešno zaključili ta proces. Lepo, gospod počevalec, torej rok za ložitev predloga sprememb je 10. julija, 17. julija, ne pa več 16. ob 12. potem pa časovnica. Na naše srečanje 6. septembra bomo obravnavali to mnenje potem v Idriju pa oktobra ali pa novembra in potem proti koncu leta na plenarnem zasedanju. Še tri minute nam ostajajo. Gospod Jesusa, 20. točka. Torej na hitro, dokaj še imamo tolmače, lahko to točko predstavite. Torej Evropski sklad za promitev globalizacije. Prosim. Kolegaš. Eh, é conhecido todos vós. Alipsha Hala, Gospod Presidnik, Spostovani Colegi. To poročilo je pripravil kolega Miguel Portaš, eh, ki pa je žal premenil aprila. Mislim, da imamo dober pozetek tega poročila v našem glasilu. Vseeno pa bi rada izpostavila nekaj točk. Nekatere države članice bi rade ukinile Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Zanimivo pa je, da je med temi državami članicami veliko takih, ki so najprej potrdile ta evropski sklad in ki imajo zelo močno industrijo. To ni strukturni sklad, to je sklad, eh, ki pomaga v eh, nujnih primerjih in zato je zelo pomemben v času krize za države, kot je recimo Španija v katerih so se posamezni sektori, v katerih so se posamezni sektori znašli v velikih težavah. To je torej sklad, eh, ki lahko poskrbi za temeljite spremembe. Tukaj se ukvarjamo tudi z eh, brezposelnimi, z zaposlenimi, ki imajo pogodbe za omejen čas. in tako naprej. To poročilo se osredotoča tudi na izključitev kmetijstva iz eh, te uredbe, kajti vključitev kmetijstva ni v skladu z cilji uredbe. Rada bi spregovorila tudi o trenutni uredbi, eh, pod katero spada ta eh, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. ta sklad je manj zanimiv za določena območja Evropske unije, kot recimo za Cipr, ki od leta 2007 ni zaprosil za pomoč iz tega sklada in sicer zaradi kriterijev za pridobitev uh, pomoči. Mislim, da bi morali znižati prak eh, zaposlenih iz 500 na 300 za majhna in srednje velika podjetja. Tako bi eh, zajeli širši krok majhnih in srednje velikih podjetij. Prav posebej pa bi to omogočilo dostop eh, do tega sklada tudi za tiste države članice, ki imajo veliko zelo majhnih podjetij. Mislimo tudi, da bi moral biti odziv hitrejši. Potrebno pa je seveda razmisliti tudi o vplivu na proračun, to je namreč naša naloga, smo odbor za proračun. Mislimo, da bi se moral ta sklad tudi jasno odražati v proračunu, mislimo, da bi moralo priti do okrepitve sredstev. Tako da bo na voljo dovolj sredstev za hiter odziv na prošnje za pomoč. To so temeljne točke, ki sem želela izpostaviti. To so tudi pomankljivosti tega sklada v tem trenutku. Menimo pa tudi, da ima ta sklad številne prednosti, kaj ti omogoča, da se odzovemo na težavne situacije. Je pa tudi instrument, ki je zelo prožen in ki omogoča iskanje rešitev po meri. Upošteva različen položaj delavcev v različnih okoliščinah in mislim, da je prednosti tega sklada več. Uh, kot pa je slabosti. In to je tudi argument, ki ga bomo uporabili v pogovoru s tistimi državami, ki želijo ta sklad ukiniti. Rok za vložitev predlogov sprememb je 17. juli ob 12. torej ne morem še nič povedati o predlogih sprememb, vendar pa sem pripravljena seveda na pogovor o možnih predlogih, o morebitnih predlogih sprememb z drugimi poslanskimi skupinami ta sklad moramo na vsak način ohraniti v tem času krize. Hvala lepa, počaka, več vas je želel besedo. Ampak, gospod Darden, se pročujem, ampak, gledajte, moramo končati sedaj polenih, kot je povedala kolegica Susa. Rok za rušitev predlogu sprememb je 17. julija ob 12. tako kot pri prejšnjem poročilu. Potem glasovanje o enem bo 6. septembra potem v odboru za poslovanje bo to praženo oktobra in potem še na plenarno zasedanje. Če želite zastaviti kakšno vprašanje na pročevalki, to prosim, če to storite ob robu našega srečanja na štiri oči, tako da bo lahko pročevalka upoštevala vaše mnenja. Se pravčujem, ker smo tukaj malce podaljšali spravo, ampak moramo končati. Sedaj smo končali in koordinatorji, gledajte, ob dveh se ponovno vidimo tukaj, ob 14. Um, potem z odborom pa začnemo ob 15. in sicer z agencijami. Od 3 eh, do 4 bomo govorili o decentraliziranih agencijah. Torej smo končali za enkrat. Hvala.